Dear colleagues, I will. Uh, may I ask you to take your seats? Dobro jutro, predlagam, da začnemo. May I ask you to take your seats? We would like to. Prosim, da sedete na svoja mesta, ker bi želeli začeti s sestankom. Ogromno sporočili imam. Upam, da bodo na sestanek prišli tudi drugi kolegi v tem omestnem času. Kar zadeva dnevni red, na prošnjo kolega Diasa Demere, ko gre za šesto točko, poročanje o trenutnem stanju tristranskih pogajanj o Europolu, točko šest bomo obravnavali pred točko pet, nekje ob 9.45. Če nihče temu ne nasprotuje, je dnevni red spremenjen in tudi potrjen cel seznam sporočil imam za vas, jezikovni režim. Kot prvo, danes ne bo na voljo tolmačenja v estonščino, malteščino, slovaščino in irščino. Se upravičujemo za to. Sprejeti je treba tudi priporočila koordinatorjev, ko gre za imenovanje poročevalcev. Gospa Grisbek Alde bo poročevalka za poročilo o sporazumu o sodelovanju med Euro, Justom in Črnogoro. Gospa Kaufmann SD je poročevalka za izvedbeno odločbo o Eurojustu, ko gre za sodelovanje med Eurojustom in Ukrajino. Gospod Zahovski ELS je poročevalec za poročilo o pristopu Hrvaške konvenciji o zaščiti finančnih interesov Unije. Gospa Makovej, EKR, je poročevalka za mnenja o poročilu KONT za razrešnico 2014. Ali odbor podpira priporočila koordinatorjev? Mislim, da ja. Še nekaj, dodatni sestanek v Strasburu bo v ponedeljek 23. novembra. Glasovati moramo o poročilu, ki smo ga prestavili v ponedeljek. Predsedujoči je sklical sestanek v ponedeljek v Strasburu. Elektronsko glasovanje nas bo čakalo in sicer o osnutku mnenja in priporočilih za TISO. Potem je pa tu še dogovor o sodelovanju Švice v EAS-u ter še poročilo o Evropskem ombudsmanu oziroma varuhini človekovih pravic glede preiskav na lastno pobudo v zvezi s Frontexom. Ja. Vse to bo torej potekalo na izrednem zasedanju odbora Libe v ponedeljek zvečer. Sedaj pa začnimo s sestankom oziroma z dnevnim redom. Prva vsebinska točka na dnevnem redu najprej minuta molka v spomin na žrtve terorističnih napadov v Parizu. čaka nas izmenjava mnen o poročilu v zvezi s popotniškim vizumom. Točka 3. Gospod Ortef dobi besedo kot poročevalec, sledili bodo poročevalci v senci, če so prisotni. Če bi potem morda še predsedstvo želelo kaj povedati. Gospod Ortef, vam lahko kar predam besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dragi kolegice in kolegi, najprej bi se rad predsedujoči zahvalil za to, ker se je še enkrat spomnila na dogodke, ki so se zgodili v petek. Hvala lepa tudi vsem kolegom za izraženo podporo. Kar zadeva popotniški vizum, večkrat sem izrekel svoje pridržke s tem v zvezi. Mislim, da vlada prevelik optimizem pri tem predlogu, še posebej sedaj v teh res posebnih okoliščinah, ko se soočamo z migracijsko krizo. Za javnost je bila ta kriza res dogodek, ki jim je odprl oči v smislu, da mi nismo dovolj močni za to, da bi zaščitili zunanje meje. Videli smo, da teroristi prečkajo meje, da jih meje ne ustavijo. Danes sem poročevalec pri besedilu, ki pravi, da bi morali vizume izdati vsem državljanom tretjih držav, zato da bi ti državljani lahko leto ali dve potovali po državah Evropske unije, ne da bi države imele pravico biti seznanjene s tem, kam potujejo in kje se trenutno nahajajo. 14. septembra sem predstavil prvi osnutek poročila. Sam sem se skušal sredotočiti predvsem na posebne kategorije, legitimne kategorije posameznikov, se pravi umetniki, športniki na visoki ravni, potem spremljajoče osebe. Za te kategorije posameznikov ni težko ugotoviti, kakšen je njihov itinerar. Želel pa sem vzpostaviti ravnotežje. Po eni strani obstaja potreba potem, da se poenostavi gibanje teh posebnih kategorij posameznikov, ki spodbujajo ustvarjalnost in zaposlovanje. Po drugi strani pa moramo zagotoviti visoko raven varnosti, potrebujemo ustrezne varovalke, zato da ne bo prihajalo do goljufij, do zlorab in tako naprej. Naj bom zelo jasen glede ključnih predlogov. Mi smo želeli zožiti področje uporabe in sicer na tiste strokovnjake, ki imajo legitimen razlog, zakaj bi se v šengenskem območju gibali dlje kot tri mesece. Potem so tu popotniki, ki se lahko v šengenskem območju gibajo eno leto. Države članice bi morale imeti pristojnost obravnavati te prošnje in tudi preveriti posameznike ne na podlagi tega, kje je posameznik vstopil v Unijo, temveč koliko časa namerava v Uniji ostati. Želimo spostaviti tudi predhodni postopek posvetovanja med državami članicami. Države morajo biti obveščene o tem, da je posameznik, ki ima popotniški vizum, prisoten na njihovem ozemlju, še posebej, če bi ta posameznik kakorkoli ogrožal notranjo varnost. Naslednji predlog. Vzpostavili bi bolj celovit seznam dokumentov, ki jih mora posameznik predložiti. Mi želimo čim bolj omejiti možnost, da bi prihajalo do nezakonitega priseljevanja ali goljufi. Sočasno pa želimo poenostaviti postopke za tiste, ki jih na konzulatih poznajo oziroma ki delajo za posamezne države članice. Spoštovati je treba pristojnosti držav članic. Priznati moramo, da popotniški vizum ne more biti nek prikrit nacionalni vizum za dolgotrajno prebivanje, niti ne more popotniški vizum omogočiti posameznike, da uživa vse tiste pravice, ki jih uživajo posamezniki, ki v državi stalno prebivajo. 557 predlogov sprememb je bilo vloženih na predlog komisije, potem smo prejeli še 72 predlogov sprememb strani kolegov v odboru. Področje uporabe, čas zadrževanja v šengenskem območju, merila za opredeljevanje pristojne države, seznam dokumentov, ki jih mora posameznik predložiti. To so štiri ključne teme, na katere se predlogi sprememb nanašajo. Nekateri predlogov niso vložili. Kaj smo ugotovili na podlagi vloženih predlogov sprememb? V besedilo želite vključiti stališča, ki so včasih protislovna. Nekateri poslanci zagovarjajo stališče komisije. Kadar zagovarjate stališče komisije, zagovarjate to, da se čim bolj odprejo vrata za vse posameznike, tudi turiste. In za me turist pomeni pač vsak oziroma vsi, ki pridajo k nam. Komisija se torej zauzema za čim večjo odprtost. Potem je pa tu še predlog, da bi prva država, v katero posameznik vstopi, preučila prošnjo za ta vizum. Komisija predlaga, da se področje uporabe omeji da se opredeli tudi skrajšan seznam dokumentov, ki jih mora posameznik predložiti. Obstajata torej ti dve ločeni stališči. Zdi se mi, da obstaja kar nekaj manevrskega prostora za to, da oblikujemo ravnoteženo besedilo. Tehnični sestanek je potekal včeraj. Uspelo nam je doseči napredek pri nekaterih določbah, kot je naprimer čas zadrževanja v šengenskem območju, eno leto bo maksimum potem smo se dogovorili tudi o postopkih in pristojnih organih. Obstajajo pa še vedno določbe, ki so predmet razprave, naprimer področje uporabe. Po mojem mnenju je to ključnega pomena, zato ker je področje uporabe element, od katerega so odvisne vse ostale določbe. Državljani iz tretjih držav, iz. priloge dve iz uredbe 539 skozi nič ena naj bi bili ti posamezniki. To je trenutno seznam, ki vsebuje 42 držav, k malo jih bo 61, med njimi so tudi Albanija, Bosna, Hercegovina, Srbija in Malezija. To so države, zlasti zadnje, iz katere prihajajo tudi potencijalni teroristi. Upam, da nam bo uspelo najti kompromis glede tega. Sam sem optimističen in bi rad tudi pozdravil konstruktiven duh, ki je vladal, ko smo preučevali ostale člene. V naslednjih tednih se bomo še sestajali. Moj cilj pa je, naj še enkrat podarim, da se pripravi ravnoteženo besedilo, ki ga bo večina političnih skupin lahko podprla. Hvala. Okay. Merci, Hvala lepa, gospod Ortef. Gospod Lopes Aguilar, poročevalec v Senci za SD. Thank you, Chair. Good morning, everybody. Hvala, predsedujoča. Dobro jutro vsem. v zadnjih dneh vsi čutimo res globoko solidarnost. To moram povdariti. Dogodki, ki so se pripetili, so res grozljivi. 13. novembra je prišlo v Parizu do terorističnih napadov. Vsi stojimo enotni, združeni in podpiramo Francijo in francoske državljane. Seveda se zavedamo, da ima ta teroristični napad na našo civilizacijo, na naše vrednote širši domet, da zadeva vse nas. Mi smo pripravljeni podpreti vsakršen konkreten, praktičen izraz solidarnosti, tudi uporabo solidarnostne določbe. Francoski predsednik François Hollande je pozval, da se ta določba aktivira pred slavnostno skupno sejo nacionalne skupščine in senata. Rekel je, da bi vse države Evropske unije morale spoštovati člen 42.7 pogodbo o delovanju unije in skladno s tem členom tudi ukrepati. Vsi smo izrazili solidarnost Smo pa v političnih skupinah tudi z političnega vidika preučili dogodke, s tem smo se ukvarjali v zadnjih dneh. Hvala lepa, kolego Ortofeju, za upravljeno delo, hvala lepa za to predstavitev, hvala tudi za vsa prizadevanja. Pripravili ste kompromise, skušali ste najti način, kako zadeve uskladiti, da bi oblikovali dosledno stališče parlamenta glede popotniškega vizuma. Sam sem to zadevo zelo skrbno proučil, zato ker se povezuje tudi z poročilom, ki ga sam pripravljam na temo prenovitev vizumskega zakonika Unije. Verjetno veste, da namenoma nisem uložil predlogov sprememb na vaše poročilo, zato ker se v veliki meri strinjam s predlogom komisije. Nisem imel občutka, da bi moral uložiti predloge sprememb na predlog komisije, zato ker se mi zdi predlog smiselen. in zdi se mi, da bo tudi dosegel svoje namene. Sam bi se bolj držal predloga komisije. Z gospodom Ortefejem sem se na dolgo in široko pogovarjal o tem. Zadev ne bi smeli omejevati zgolj na prvotni predlog komisije. Na sestanku poročevalcev v Senci smo bili priča pozitivnim korakom naprej, v smislu, da se tudi popotniški vizum vključi. Zelo natančno smo skušali opredeliti področje uporabe tega predloga. Poleg tistih tipičnih kategorij športnikov, športnic, umetnic in umetnikov, bi področje uporabe lahko zajemalo tudi poslovneže. Želim si, da bi vključili tudi določene kategorije turistov v področje uporabe tega predloga. Mislim, da bi tudi turisti s tem dobili možnost, da jih zajamemo v področje uporabe, ko se bo ta predlog v prihodnje razširil. Opredeliti bi morali tudi vse tiste organe, ki so vključeni v postopek obravnavanja prošen za popotniški vizum. Upam, da bomo delali še naprej v tej smeri. Hvala. S, uh, Hvala lepa, gospa Valero. Zeleni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 napačen gumb sem pritisnila. Hvala lepa poročevalcu za upravljeno delo. Pravzaprav bi povedala nekaj podobnega kot predhodni govornik, ki je omenil predlog komisije. Sama nasplošno podpiram predlog komisije. Nam bi bilo ljubše, če bi upoštevali prvotni predlog komisije, ki bi ga spremenili tako, kot smo si želeli. Govorimo namreč o zakonodajnem aktu, ki bo veljal precej dolgo časa. Vem, da je v času migracijske krize zlahka biti pod vtisom zadev, tudi zaradi terorističnih napadov v Parizu, v Bejrutu, v takšnih okoliščinah se pogosto zgodi, da nas bolj vodijo čustva in ne razum, čeprav se ukvarjamo z zelo zapleteno tematiko. Sama sem pravnica, zato si želim, da bi imeli jasno zakonodajo, jasno uredbo, ki bi veljala dlje časa in ki bi bila enostavna za izvajanje, da pristojni organi ne bodo imeli težav s samim izvrševanjem. Mi podpiramo predloge poročevalca. zdi se mi, da gredo v nekoliko bolj omejujočo smer kot komisija, ampak vseeno. Hvala lepa, gospod Korao, FDD. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dobro jutro. Tako kot kolega Lopes Aguilar in kolegica Valero se strinjam s predlogom komisije. Predlog je uravnotežen, sorazmeren, vsaj glede na to, kakšne cilje želimo izpolniti. Tu govorimo o popotniškem vizumu. Pomembno je, da se odzovemo tudi na potrebe umetniškega sektorja s tem predlogom. Slišal sem tudi poročevalca, kakšne pomisleke ima zlasti v luči teh zadnjih dogodkov, v luči napadov na Pariz. Kot je rekla kolegica, ne smemo dopustiti, da nas vodijo izključno čustva. Ampak ta predlog komisije je po mojem mnenju dovolj uravnotežen in ga tudi podpiramo kdor zaprosi za popotniški vizum, ne bi smel biti obravnavan na podlagi dodatnih pogojev, kot so tisti, ki se omenjajo v vizumskem zakoniku. Tu se osredotočate na državljane tretjih držav, ki so zaposleni. Zanemarjate pa delavce v kulturi, umetnike, ki so običajno samo zaposleni ali pa turiste, ki pridejo v Evropsko unijo za dlje časa. Ne strinjamo se s tem, da bi morali imeti ti posamezniki dovoljenje za potovanje po Evropski uniji. Namreč zdi se mi, da bomo ustvarjali prevelike razlike med posamezniki že tako ali tako na tem področju, ko gre za dovoljenje za začasno prebivanje, obstajajo med državami velike razlike. Zelo pomembno je, da tudi omejimo upravno breme, še posebej za MSP-je, da ne bodo ti preobremenjeni z upravnimi postopki. Še posebej imamo v mislih naprimer manjše turistične in potovalne agencije. Z 90 dni bi morali obdobje podaljšati na 180 dni, zlasti, če gre za, naprimer, te popotniške vizume, ki so namenjeni umetnikom, ali pa, ko gre za potovanja tistih državljanov iz tretjih držav, ki imajo pravičene razloge, da bi v njih prebivali dlje kot 90 dni. Hvala lepa, sedaj pa komisija. Hvala lepa. Lep pozdrav. Gospa predsedujoča, hvala lepa tudi poročevalcu in vsem ostalim, ki so se oglasili v razpravi in podprli predlog komisije, da se oblikuje ta nova vrsta vizuma, torej popotniški vizum. Kar nekaj komentarjev ste izpostavili tudi v zvezi s področjem uporabe. Verjetno veste, da je komisija razširila področje uporabe. Nismo omejili tega predloga zgolj na nekatere kategorije oseb, temveč smo ga omejili oziroma razširili na vse tiste, ki imajo interes, da ostanejo tu dlje kot 90 dni. Slišali smo, kakšno je vaše mnenje. Vi menite, da bi morali področje uporabe zožati. Tu sicer lahko dosežemo kompromis, ampak v vsakem primeru bi morali poskrbeti za te posamezne popotnike, ki pravzaprav ne potrebujejo vizuma za gibanje v šengenskem območju in ki ne predstavljajo varnostnega tveganja. To je zelo pomembno, če želimo odpraviti pravno negotovost, ki vlada zaradi dvostranskih sporazumov, ki so jih nekatere države sprejele s tretjimi državami. Kar zadeva organe, ki so pristojni za ocenjevanje prošnje za vizum, koliko časa naj bo ta popotniški vizum veljaven, To so vprašanja, o katerih se lahko še nadalje pogovarjamo. Obstaja možnost za dosego sporazuma. Komisija je predlagala eno leto. To enoletno obdobje bi se lahko podaljšalo še za eno leto. Prisluhnili smo vašim komentarjem, lahko se še pogovarjamo o tem. Glede dokumentov, ki naj bi jih posamezniki predložili, komisija je zelo stroga glede tega. Ulagatelj mora dokazati, da ima sredstva za preživljanje sebe tekom celotnega obdobja, ko bo prebival v šengenskem območju, ne vem, lahko predložijo plačne liste ali karkoli drugega. Se pravi, po obdobju 90 dni potrebujemo takšna dokazila tudi zaradi varnostnih določb, ki smo jih vključili v predlog o običajnih vizumih enako velja tudi za popotniški vizum, da bomo lahko ustrezno varnostno preverjali zadeve in da ne bo prišlo do kakršnih koli zlorab. Hvala lepa. Želi še predsedstvo morda kaj dodati? Not the case, then. Ne. Offer, please. Bien, merci, madame. Potem pa gospod RTF, poročevalec. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa vsem za te komentarje in mnenja. Že uvodoma sem povedal, da obstajajo različni pristopi do tega vprašanja. Še enkrat bom ponovil, da imam pridržke na to, da bi vključili državljane tretjih držav, ki ne prihajajo v Evropsko unijo iz zelo jasno in strogo začrtanih razlogov. Pri tovrstnih popotnikih bo težko prepoznati njihov itinerar. Uvodoma sem povedal tisto, kar bom povedal tudi sedaj v zaključek te razprave. Kar nekaj manevrskega prostora še imamo, zato da dosežemo sporazum. Naslednji teden bomo poročevalci zasedali na to temo. Predložil bom tudi kompromisne predloge, o katerih se bomo še nadalje pogovarjali. Želim si, da bi konstruktivno delali naprej, predvsem pa si želim, da bi zadeve potekale veliko hitreje. Hvala lepo, gospod predsedujoča. Much, Najlepša hvala, gospod RTF. Gremo še na drugi del tega vizumskega svežnja, vizumski zakonik Unije. Poročevalec je kolega Lopes Aguilar. Hvala še enkrat, gospa predsedujoča. Najprej nekaj splošnih pripomb. Hvala lepa kolegicam in kolegom, poslankam in poslancem, ki opravljajo delo poročevalcev v senci. Hvala lepa za vse predloge sprememb, ki ste jih uložili na poročilo. Sam sem prebral vse te predloge sprememb. Trenutno delamo na ravni poročevalcev v senci, skušamo oblikovati kompromise in vključiti čim večje število predlogov sprememb, kolikor se jih le da. Res je ključnega pomena, da sodelujemo zato, da opredelimo dober pogajalski položaj tega odbora tudi v luči prihodnih pogajanj s svetom. To moramo upoštevati in skladno s tem tudi strateško delovati. Sam sem seveda pripravljen na sodelovanje, pripravljen sem se srečati s poročevalci v senci, kolikor je to pač možno ne samo na teh skupnih sestankih, temveč tudi bilateralno, če boste želeli, kar nekaj dela nas še čaka. Kar nekaj predlogov sprememb je bilo že uloženih. 357. To je prvi sestanek in ne zadnji sestanek, na katerem bomo obravnavali predloge sprememb. Kar nekaj sestankov pročevalcev v senci je že potekalo, trije, če smo bolj natančni. Veselimo se že naslednjega sestanka, ki bo potekal prihodnji teden v Strasburu. Kar pa zadeva samo agendo o poročilu naj bi glasovali do konca letošnjega leta in sicer najkasneje do konca letošnjega leta. Zelo pomembno je, da še letos izglasujemo svoje stališče, torej v letu 2015. Tako se bodo pogajanja lahko začela v času naslednjega predsedstva, torej nizozemskega predsedstva. Kar zadeva predloge sprememb, kot poročevalec se seveda strinjam z zamislijo, da naj se zadeve poenostavijo, to je tudi v osnovi predloga komisije. Želimo skrajšati te dolgotrajne zapletene postopke za izdajo vizuma. V trenutni uredbi o vizumskem zakoniku se to že omenja, sedaj delamo na prenovi vizumskega zakonika, zato da bi poenostavili potovalne možnosti, da bi jih povečali. Poenostaviti je treba pravni okvir. Zato sam podpiram predlog komisije in predloge sprememb, ki gredo v to smer. Poenostaviti je treba izdajanje vizumov, Še posebej, ko gre za postopke pridobivanja vizumov za kratkoročno prebivanje. Zadeve morajo biti manj zapletene. Z vizumskim zakonikom imamo sedaj že kar nekaj letne izkušnje, vemo, kako se izvaja. Ko gre za registrirane potnike v sistemu viz, bi morali imeti krajši postopek. Potem je tu še seznam dokumentov, ki jih mora posameznik predložiti, vprašanje družinskih članov, potem vizumi za večkratni vstop v Unijo. To so zadeve, s katerimi se ukvarjajo predlogi sprememb. Nekateri pravijo, da bi morali za vizume računati više. Pristojbine. vendar te pristojbine za vizume ne bi smele postati ovira. Tisti, ki imajo legitimen razlog, da potujejo, ne bi smeli biti od tega odvrnjeni samo zaradi visokih pristojbin. Potem je tu še vprašanje zdravstvenega zavarovanja komisijo smo pozvali, da bi pri posameznih kategorijah to izključili. Nekateri želijo, da bi ustrajali na obveznem zdravstvenem zavarovanju za potnike. To potovalno zdravstveno zavarovanje bo še predmet razprave, ker je treba upoštevati več elementov. V nadaljnih pogajanjih bo to še posebej pomembno vprašanje tudi v kontekstu popotniškega vizuma. Potovalno zdravstveno zavarovanje ni vstopni pogoj, vsaj ne v trenutnem šengenskem zakoniku za šengenski zakonik potovalni zdravstveni vizum ni nujen, zakaj bi moral biti potem za vizumski zakonik, se vam ne zdi, da bi bilo smiselno uskladiti šengenski in vizumski zakonik z tega vidika? Zanima me, če bi lahko komisija kaj več povedala s tem v zvezi. Potem so tu še predlogi sprememb v zvezi z opredelitvijo bližnji sorodniki. Tu bi podprl predlog komisije, kakšen je pravi pristop. Po mojem mnenju bi morali podpirati vse tisto, kar bo poenostavilo izdajanje tovrstnih vizumov. Strinjam se s predlogi sprememb kolegov, ki podpirajo predlog komisije. Na zadnjem sestanku poročevalcev v Senci smo se odločili, da bomo šli še korak dlje in sicer na podlagi besedila odbora Tran. Vključili naj bi tudi element geografske razdalje do konzulata in element potovalnega časa. Včasih ne gre zgolj za to, koliko časa potrebuješ, da nekam prepotuješ ali odpotuješ, kako hitro tja potuješ, temveč je pomembna tudi geografska razdalja. Ogromno predlogov sprememb je bilo vloženih, zato sem sam predlagal kompromis. Zdi se mi, da bi se morali o tem dogovoriti, zato ker je vse skupaj utemeljeno na logiki. Sam bom podal predlog tudi skupini ELS. posameznik mora pridobiti tri vizume, če želimo, da ga obravnavamo kot rednega popotnika. Obdobje, v katerem se ti vizumi pridobijo, pa moramo razširiti oziroma podaljšati. Če ima nekdo vizum za večkratni vstop, je ta posameznik obravnavan kot nekdo, ki redno potuje. Potem pa sem še nekaj dodal in sicer, da bo moral posameznik te vizume zakonito uporabljati. Težko bo razlikovati med državljani posameznih držav, kot to piše v predlogu 147. Potem je pa tu še vprašanje tranzitnih vizumov na letališčih. Kar nekaj predlogov sprememb je bilo vloženih na to temo. Moram reči, da gredo predlogi v različne smeri. Sporočevalci v senci se pogovarjamo o tem. Naš cilj je, da bi dosegli kompromis, s katerim bi odpravili pomislike večine skupin. Glede zastopanosti, pa naj povem, da je za posameznike, ki potujejo zelo daleč, to precej kompleksna zadeva. Namreč, da morajo potovati nekam v prestolnico, v konzulat in tam uložiti prošnjo za vizum, čeprav bi naprimer ena od drugih držav bila bližje. Tudi sam sem uložil predlog spremembe 15. v zvezi. Želim poenostaviti ulaganje prošnje za vizum in sicer tako, da bi se prošnja uložila na tak način, da se zadeve v določenih okoliščinah poenostavijo. V predlogu spremembe 15 to najdete. Še humanitarni vizum, in s tem bi rad zaključil, ker gre za zelo pomembno zadevo. Kolegice in kolegi se zavedajo, da se sam zauzemam za to vprašanje, da ustrajam na tem, kako pomembno je, da okrepimo možnosti za izdajo humanitarnih vizumov. V trenutni uredbi o vizumskem zakoniku obstajajo nedoslednosti, predvsem obstajajo protislovja med členoma 19 in 25 trenutnega zakonika. Člen 19 zahteve, drug člen se nanaša na šengenski zakonik. Razširiti moramo pravne poti, zakonite poti, da bodo lahko potniki vstopali v Evropsko unijo. Če teh zakonitih poti ne bo, bodo obrali nezakonite poti, s tem pa se bodo izpostavljali tudi trgovini z ljudmi, ki je kot veste, zoprna tudi z vidika razlikovanja med migranti, prosilci za azil in tako naprej. Posvetoval sem se strokovnjaki z eh, posameznimi organizacijami, z nevladnim sektorjem. Uložil sem predlog spremembe 309, ki govori o oblikovanju evropskega humanitarnega vizuma. bolj dosleden okvir potrebujemo, tudi ko gre za posamezne pravne režime oziroma sisteme, ki so na voljo državam Evropske unije, ki skušajo uporabiti mehanizme za izdajo humanitarnega vizuma. V tej prenovljeni različici zakonika bi morali spremeniti te določbe. Gospod Lopes, lahko zaključite. S tem se bomo tudi dotaknili bistva te humanitarne drame, ki jo trenutno doživljamo. Hvala lepa za vašo pozornost. Uh, Zelo malo časa imamo za to razpravo. Gospod Ohtefe nadomešča gospoda Bekerja, ki je poročevalec v senci. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, gospod poročevalec. Danes govorim v imenu kolega Bekerja, ki ga žal danes dopovdne ni z nami. Več sestankov poročevalcev v senci je bilo organiziranih, skušali smo doseči kompromis. Pogovori še vedno potekajo. Naslednji sestanek naj bi potekal prihodnji teden. Nekatere določbe še niso zadovoljive, vseeno pa si želimo, da bi dosegli kompromis. Za ELS je ključnega pomena, da ohranimo dovolj manevrskega prostora tudi na konzulatih. Konzulati so tisti, ki bodo izvajali to uredbo vsak dan. Naj omenim zgolj predlog 295 kolega Bekarja, kolegice Holmajer in mene. Predlog spremembe 295 se nanaša na člen 21.3, ki govori o vizumu za večkratni vstop, ki velja tri leta. Gre za potnike, ki so registrirani v sistemu VIS, in ki redno potujajo. Kolega Becker si želi, da bi spremenili formulacijo. Zato se mi zdi, da bi konzulati morali nujno imeti na voljo dovolj manevrskega prostora za ukrepanje, za odzivanje, če se pojavi kakršen koli dvom. Konzulati bi morali imeti možnost, da zavrnajo prošnjo za izdajo vizuma za večkratni vstop v Unijo, če za to obstajajo utemeljeni razlogi, zakonodajem tega ne bi smela prepovedovati. Potem je tu še vprašanje potovalnega zdravstvenega zavarovanja, to bi morali vključiti. Potem je tu člen 33 v zvezi z vizumom, če se na zunanjih mejah uveljavljajo začasni režimi. S tem se področje uporabe ne bo razširilo. Hvala lepa tudi v imenu kolega Bekarja za sodelovanje in hvala za odprt duh, ki ste ga pokazali na sestankih. Eh, hvala lepa, hvala lepa poročevalcu za dobro upravljeno delo tako kot on tudi sama menim, da je komisija podala dober predlog. Predlogi, ki, ji, ki jih je predstavil poročevalec, so dobri. Ogromno predlogov sprememb je bilo vloženih na to prenovitev vizumskega zakonika. Veliko število predlogov sprememb kaže na to, da poslanci dajo tej tematiki velik pomen. Slišali smo že, da potrebujemo zakonodajo, ki bo veljala dlje časa in ki jo ne bomo oblikovali zgolj na podlagi čustev, ki jih trenutno doživljamo zaradi terorističnih napadov in migranske krize. Tudi v tem primeru sprejemamo zakonodajo, ki bo veljala na dolgi rok, zato moramo skrbno paziti, na kakšen način oblikujemo to besedilo. Mislim, da je zato zelo pomembno, da se pogovarjamo o zakonitih poteh vstopa v Uniji tudi komisija in celo svet se že pogovarjata o zakonitih poteh vstopa v unijo, več zakonitih poti v unijo moramo dati na voljo. Sama se zauzemam za humanitarni vizum, mislim, da je to zelo pomemben predlog, če želimo odpraviti vse večje število smrtnih žrtev v sredozemlju. Zdi se mi, da so pristojbine za pridobitev vizuma previsoke, še posebej to velja za tiste posameznike, ki prihajajo iz tretjih držav. Prosim, če ste lahko čim krajši. Gospod Korao, ja, kratek bom. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu za dobro upravljeno delo. Nasplošno gledano podpiram pristop, ki ga je kolega zauzel podpiramo stališče, ki ga je predstavil, kar pa zadeva možnost, da se vizumski zakonik razširi tako, da bi lahko izdali tudi humanitarne vizume za šengensko območje. Mislim, da je bolj pomembno, da vzpostavimo humanitarne koridorje. Mi nismo podvajali dela, ki ga je opravil poročevalec, izpostavili smo zgolj tiste zadeve, ki smo jih pogrešali. Naprimer, pomembno je, da v člen 2 vključimo tudi opredelitev humanitarni razlogi, zato da bodo določbe iz tega zakonika bolj učinkovite, še posebej tiste, ki omogočajo določene odstopanja oziroma ki se nanašajo na izdajo humanitarnega vizuma. Naš predlog spremembe 137 gre v to smer. Še ena zadeva, ki jo poročevalec ne omenja dovolj pogosto gre za načelo nediskriminacije. To sta člena 10 in 19 v pogodbi, tudi v temeljni listini pravice to omenja. V poročilu bi morali omenjati tudi tveganje, ki obstaja na področju nezakonitega priseljevanja. Kaj se zgodi, če želi posameznik zapustiti območje Unije, še predno se izteče vizum. Namreč lahko se zgodi, da bi v tem primeru posamezniki lahko kar izginili in ne bi zaprosili za dodaten vizum. Zelo verjetno je, da bi k tem posameznikom tudi družinski člani prihajali in s tem bi verjetno oblikovali kategorijo, ki bi bila nekoliko pod slabšim nadzorom. Kaj se dogaja z možnostmi pritožb? Vizumski zakonik sicer omenja, da bi morali biti pritožbeni postopki dostopni in enostavni, mislim pa, da bi morali na podlagi pritožbenega postopka posamezniki imeti možnost, da pridobijo vizum in da se jim tudi odsplača nadomestilo. Gospa Veržja, zelo nakratko se upravičujem gospodu RTF-ju, ker me ni bilo na začetku, ko je on predstavljal svojo tematiko, mi dva skupaj delava na teh dveh poročilih. Logika naše skupine je ista pri obeh poročilih. Se bom pa v svojem prispevku dotaknila predvsem na poročilo kolega Aguilarja. Ne smemo pozabiti, glede na to, kakšne okoliščine so trenutno, kakšen je namen te prenovitve. Mi smo želeli s prenovitvijo poenostaviti življenje tistim osebam, ki se redno gibljajo v Evropski uniji in ki redno potujejo v Evropsko unijo. Imamo pa nekoliko občutek, da vlada določena mera nezaupanja tudi na strani komisije. In moram reči, da je škoda, da do tega prihaja, čeprav razumem varnostne pomisleke. Dve zadeve bi rada izpostavila. S to prenovitvijo ne bi smeli pod vprašaj postavljati določenih določb, ki vodijo delovanje unije na tem področju, še posebej, ko gre za pravico do združevanja družin. Še posebej me moti tudi to potovalno zdravstveno zavarovanje. Mislim, da bomo uspeli najti rešitev, vsaj želim si. Tudi sama bi rada podarila humanitarne vizume. Eden od razlogov, zakaj imamo težave na mejah Evropske unije, še posebej med posameznimi državami, je, da ti begunci ne uspejo pridobiti možnosti, da zaprosijo za azil v normalnih pogojih. Če pogledam, kakšne ukrepe Unija izvaja od spomladi letos, se sprašujem, ali se spoh zavedamo resnosti situacije. Od spomladi je samo 150 oseb vstopilo na unijo na ustrezen način. Podpiram kolega Gelarja. Hvala, zdaj pa predstavniki eh, komisije. Zelo na kratko, če lahko. No, res zelo na kratko. O tema, ki so bile izpostavljene, eh, potovalno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje za potovanje. Komisija ni eh, našla nobenih dokazov za eh, izvedbo take politike in to ni zahteva, kot je rekel poročevalec, to ni pogoj za vstop in se to ne preverja na mejah. Eh, prišlo je do zahtev zaradi neplačanih računov za bolnišnice in tako naprej. Ampak odvisno je, ali gre za državljane tretjih držav, ki potrebujejo vizum ali za take, ki ne potrebujejo vizuma. No, potem eh, tesni družinski člani, eh, tukaj je komisija eh, skušala stvari harmonizirati znotraj prenovitve, družinski člani imajo pravico do prostega gibanja. In tisti, ki zaenkrat niso imeli te pravice, naj bi jo dobili, kajti potrebujemo harmoniziran pristop. Potem eh, vizum za registrirane potnike za večkratni vstop. Tukaj se razpravlja o pragovih komisija meni, da je še veliko manevrskega prostora, ampak eh, treba je stvari poenostaviti za te redne popotnike. Kar pa se tiče eh, humanitarnih vizumov, tukaj je komisija, kot že prej, eh, povedala, kakšen je njen pristop. Mi se strinjamo z načelom, da je treba zagotoviti zakonite poti v Evropsko unijo. Mislimo pa, da to ni pravi pravni instrument, kaj ti gre samo za vizume za kratkoročno bivanje. E, tukaj obstajajo drugi načini, kako rešiti to vprašanje. Toliko e, z moje strani na kratko. Hvala. Hvala. Luksemburško predsedstvo, se želite oglasiti zelo na kratko, prosim. E, gospa predsedujoča, hvala za besedo. Eh, analizirali smo eh, predlog tega odbora, ko gre za prenovitev vizumskega zakonika eh, in tudi popotniške vizume in nadaljujemo z delom. Veliko smo imeli razprav po oktobru, nekaj členov bo še treba bolje opredeliti in raz, razpravljati o njih. Do konca leta 2015 si bomo prizadevali zaključiti to zadevo na nepristranski način svet eh, se eh, je tukaj osredotočil samo na tiste predloge sprememb, ki zadevajo eh, krizo. Še poročevalec. Rad bi se zahvalil za vse prispevke k mojemu poročilu. Hvala tudi ELS-u za pripravljenost za sodelovanje in sklepanje kompromisov. Komisija je tudi podala svojo razlago in opredelila težave, s katerimi se soočajo, predvsem, ko gre za zdravstveno zavarovanje za eh, potovanje. Mislim, da to moramo eh, črtati. Veselim pa se srečanja poročevalcev v senci o humanitarnih vizumih. Rad bi še eh, razmišljal o tem in izkoristil vse možnosti, da se povečajo zakonite možnosti za tiste, ki želijo vstopiti v Evropsko unijo. Želimo tudi delovati na konsistenten način in eh, razpravljali bomo o različnih izkušnjah držav članic na tem področju. Hvala. O odboru Libe bomo glasovali 30. novembra. Zdaj pa gremo kar naprej. Naslednja točka na dnevnem redu je poročanje o trialogu o dosjeju Europol. Gospod Dijaz de Mera je poročevalec, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Najprej želim izraziti svojo solidarnost eh, s francoskim narodom in francoskimi oblastmi ob njihovi tragediji. Želim tudi izraziti svojo odločenost in odgovornost, odgovornost mene kot zakonodajalca, eh, da bom res ukrepal po svojih močeh. No, uredba o Europolu, tukaj naj vas obvestim, da smo imeli devet trialogov, tri pod italijanskim predsedstvom, tri pod uh, latvijskim predsedstvom in tri pod eh, sedanjim luksemburškim predsedstvom. Poleg tega smo imeli tudi deset tehničnih sestankov. Naslednji trialog in verjetno bo to zadnji trialog ali pa predzadnji bo potekal naslednji četrtek 26. Eh, novembra. Oprostite. No, na zadnjem trialogu smo izhajali iz kompromisov, sam sem te kompromise pripravil. In skušali smo se dogovoriti o šestih točkah. Te točke so še odprte, ampak eh, veliko je možnosti, da se doseže visoka stopna soglasja. Eh, govorimo o eh, skupni, skupini za nadzor, potem gre za uh, imenovanje izvršnega direktorja, za uh, dogovore o sodelovanju, ki že obstajajo. Uh, potem predstavnik Evropskega parlamenta v upravnem svetu, potem mm, enota za internetne vsebine in pa eh, osebni podatki, ki prihajajo strani zasebnikov. Na svetu smo, na trialogih, eh, torej na trialogih smo s svetom dosegli dogovor. Eh, to bodo kompromisi in svet nam jih bo poslal, da bomo videli, če jih parlament tudi lahko podpre. To se bo dogajalo tekom današnjega dneva. Edino odprto vprašanje pa je tisto, ki je povezano z internetnimi vsebinami, tako imenovana IRU. Tukaj še pričakujemo predlog sveta, ampak smo zelo pozitivno naravnani do tega kaj ti želimo zagotoviti eh, nujen odgovor. In tukaj povdarjam, eh, da mora biti naš odziv nujen in hiter, predvsem glede na teroristične napade. Varnost naših državljanov je tista vrednota, ki jo moramo zagotoviti v naši svobodni družbi. Varnostne sile držav članic in Evropske agencije, ki jih to zadeva, Europol še posebej, Eh, torej, ti so odgovorni na področju varnosti in potrebujejo ustrezna orodja, da se odzovejo hitro in učinkovito in preprečijo teroristična dejanja, ki nam grozijo. Ta teroristična dejanja eh, povzročijo ogromno škode in žalosti. In eh, predsedujoča, tukaj želim, da podprete ta enoten zakonodajni akt ki bo tudi sprejet na soglasen način, zelo hitro. Eh, poročevalec eh, se tudi zahvaljuje poročevalcem v senci, eh, predvsem zato, da bi, ker ste se vsi trudili, da bi čim prej dosegli ta cilj. Želim pa povedati, da če moje prizadevanje ne bo uspešno, bo moja odločenost na tem področju vedno ostala nespremenjena teroristi ne spijo, ne počivajo. In eh, to smo videli tudi včeraj v Sandeniju. Tam je bila eh, eh, še ena teroristična celica pripravljena izvesti nove napade na letališču Charles de Gaulle. Upam, da bomo eh, z vašo podporo dosegli večino in prispevali k boju proti eh, terorizmu. Eh, tožilec Molan ni politik, pa je tu dobro ukrepal in nas upozoril, kakšna je naša odgovornost, eh, kajti mi smo zakonodajalci, ki lahko zagotovimo ustrezen odziv. Hvala. Hvala, gospod Diaz de Mera. Kot eh, vsi vemo, so se v petek zvečer zgodili teroristični napadi v Parizu 130 eh, mrtvih, 350 eh, ranjenih. Francija je razglasila eh, tridnevno žalovanje in to so bili dnevi žalovanja za celo Evropo. Veste, da smo zaradi napadov v Parizu v ponedeljek odpovedali naš sestanek odbora Libe zato, da bi imeli še nekaj časa za razmislek in za nadaljne delo vsi obžalujemo te teroristične napade, ki so ubili in ranili toliko ljudi. E, naše misli in solidarnost so z družinami in prijatelji žrtev. Francoskim kolegom v tem odboru e, zagotavljam e, naše sočutje in našo solidarnost. Zdaj pa vas pozivam, da imamo minuto molka v spomin na žrtve. now hold a debate. It is the duty. Ja, zdaj bomo imeli razpravo, kajti to je dolžnost našega odbora. Dolžnost eh, Evropske unije in držav članic je, da pripravi ustrezne zakonodajne instrumente in pa ustrezna sredstva za boj proti terorizmu. Evropa je enotna v boju proti terorizmu. Uh, Eh, odločeni smo, da izsledimo te mreže in vse, ki so zagrešili ta grozljiva dejanja in da jih privedemo pred sodišče. Zdaj moramo svoje delo pospešiti. Eh, še posebej eh, je pomemben boj proti terorizmu. Kot veste, je predvideno srečanje PNZ za jutri in veseli me, da so glavni akteri danes z nami. Lahko nam bodo povedali, kakšni ukrepi bodo sprejeti v nadaljevanju po teh grozljivih napadih. Najprej bi rada med nami pozdravila ambasadorja Brauna, ki predstavlja predsedstvo sveta. On nam bo povedal, o čem se uh, bodo pogovarjali na izrednem zasedanju uh, sveta PNZ jutri. Potem bom dala besedo še našim drugim gostom, gospodu Ruteju iz Evropske komisije. Gospod Wainwright je tudi z nami, on je direktor Europola in članom in članicam bo eh, povedal, kakšne odzive bo sprejel Europol. Na koncu pa bodo še člani in članice odbora dobili besedo za vprašanja. Gospod Brown, veleposlanik Brown, v imenu sveta izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Po teh tragičnih dogodkih v petek in soboto in tudi po teh zadnjih opozorilih, ki so jih podali včeraj in predvčerajšnjem, se mi zdi skoraj da nujno, da se skliče izredna seja ministrov za PNZ, zato da se pogovorimo o teh zadnjih dogodkih, pa tudi o tem, kakšen odgovor naj Evropska unija poda na vse te dogodke, kako naj se odzovemo na teroristično grožnjo. To je zelo realna grožnja, ki se je prejšnji teden tudi tragično uresničila. Od nedelje smo v tesnem stiku z francoskimi organi. Luksemburško predsedstvo se je odločilo, kot rečeno, da skliče izredno zasedanje sveta v petek. Kot sem že povedal, ministri za pravosodje in za notranje zadeve se bodo sestali, pogovarjali se bodo o tem, kakšni naj bodo naši takojšnji ukrepi. Ne gre za neko dolgoročno protiteroristično strategijo, pogovarjali se bomo o ukrepih, ki jih moramo nemudoma sprejeti. Ugotavljamo, da tudi v tem primeru izmenjava informacij ni potekala tako, kot bi morala, da bi morali že sprejeti več ukrepov, na podlagi odločitev, ki so bile sprejete po atentatih na Charlie Hebdo. Teh ukrepov še vedno nekateri ne izvajajo. Zato je naš namen, da zadeve pospešimo, zato da se bodo sklepi in odločitve, ki smo jih sprejeli v letošnjem letu, začeli čim hitreje izvajati. Ponovno je treba poudariti boj proti terorizmu. Tudi direktor Europola se bo verjetno tega še dotaknil. Ključnega pomena je zlasti izmenjava informacij in obveščevalnih informacij. Sam se bom dotaknil drugih vidikov, kolega se bo teh. Ministri bodo obravnavali predloge sklepov sveta. Šlo bo za operativne sklepe ne bo šlo za neke sklepe o splošni politiki ali za neke filozofske sklepe. Na področju splošne politike bomo morali veliko dela še opraviti v prihodnje, ko se bomo pogovarjali o okvirnih sklepih, o terorizmu, o strategiji in tako naprej. Ampak to nas čaka kasneje. Sklepi, ki jih bomo obravnavali v petek, vsebujejo osem točk. PNR v Evropi, boj proti financiranju terorizma, nadzor nad streljnim orožjem, izmenjava informacij in obveščevalnih podatkov, sistematičen usklajen nadzor na mejah, zonanih mejah, nadzor, okrepljen nadzor nad migracijskimi potmi, ukrepi kazenskega pravosodja v odziv na terorizem, razširitev sistema ECRIS. Želimo tudi preverjati kazenske kartoteke državljanov iz tretjih držav če se na kratko dotaknem teh osnovnih elementov. Evropski PNR, veste, kaj se s tem dogaja, kakšno je trenutno stanje. Vsi verjetno veste, da si svet resnično želi čim hitreje napredovati pri tem dosjeju. V trialogu s parlamentom želimo čim hitreje zaključiti tudi obravnavo teh težavnih zapletenih vprašanj glede področja uporabe, glede opredelitve kršitev potem pa se moramo pogovoriti tudi v smislu hrambe podatkov, koliko časa naj se podatki hranijo. Pogajanja potekajo, tako da dokončnih odgovorov še nimamo. Ministri se bodo pogovarjali o tem, kaj se dogaja s pogajanjih o teh vprašanjih. Mi bomo skušali posredovati vse potrebne informacije, zato da bodo ministri čim hitreje zadeve zaključili. Verjetno bo tudi komisija pripomogla k eh, ustreznemu okvirjanju posameznih ukrepov. Glede orožja, naj povem, da pozdravljamo sprejetje sklepa v zvezi z deaktivacijo orožja. Pozdravljamo tudi predstavitev, ki jo je podala komisija komisija pripravlja direktivo o posameznih kategorijah orožja, Frontex, Europol, bomo pozvali, da okrepita nadzor nad odkrivanjem orožja, nadzor nad trgovino z orožjem. Ko gre za nadzor na zunanjih mejah, si želimo predvsem, da bi izvajali usklajen sistematični nadzor na zonanih mejah. To potrebujemo. Izboljšati je treba cel niz mehanizmov, ki trenutno obstajajo. Ko gre za izvajanje sistemov na področju migracijske politike, na področju politike registracije posameznikov in oduzemanja prstnih otisov ter politike preiskovan. Potrebujemo učinkovit sistem. Potrebujemo tudi ustrezen sistem za izmenjavo informacij, da bomo lahko čim hitreje odkrivali vse teroristične grožnje in vsako nevarnost, ki obstaja. Če se navežem še na sklepe sveta, ki je potekal 9. novembra Že tam so se pojavljali elementi v zvezi z vzpostavitvijo novega sistema, sistema pametnih meja, smart borders. Glede na trenutno stanje je ta predlog še posebej pomemben. V svetu se bomo morali pogovarjati o pametnih mejah tudi v okviru trenutnih okoliščin. Vem, da je bil podan tudi francoski predlog v smislu mutualizacije nadzora na mejah, da bi zadeve skupaj izvajali. O tem se ne bomo pogovarjali tokrat, zagotovo pa se bomo v prihodnosti k tej tematiki še vrnili. Frontex smo pozvali tudi, da v kontekstu misij, ki jih izvaja, misije se izvaja predvsem na področju migracijske politike, upošteva tudi varnostne vidike in boj proti terorizmu. Glede izmenjave informacij se mi zdi, da so drugi kolegi bolj obveščeni in tudi v boljšem položaju, da razpravljajo o teh tematikah. V vsakem primeru pa bomo mi v sklepih, ki jih bo svet obravnaval v petek, omenjali tudi to. Koreper se bo prav tako pogovarjal o teh zadevah v prihodnjih urah. Glede financiranja terorizma bo zagotovo podan še kakšen predlog. Želimo si izboljšati sodelovanje med, no bom prebral v angliščini, Financial Intelligence Units, torej med enotami, ki se ukvarjajo z obveščevalnimi podatki na področju financ. Želimo si uporabiti tudi kazensko pravne ukrepe na področju boja proti terorizmu in boja proti nasilnim dejanjem. Vse to je seveda usklajeno z prejšnjimi sklepi, se nekako rimajo v harmoniji. Tudi na ravni Združenih narodov in sveta Evrope veliko govorijo o boju proti financiranju terorizma. Tisto, kar potrebujemo, je dovolj virov, finančnih in kadrovskih, zato da bomo lahko zadeve pospešili, da bomo lahko okrepili tudi svoj odziv na terorizem. Težko govorimo sedaj o teroristični grožnji, ampak bolj o terorizmu, ki trenutno pustoši po Evropi. To sem vam želel povedati, to je torej meni za jutri. Jutrišnji sestanek bo <coughs> relativno kratek, bolj operativen. Zagotovo pa drži, da bomo na naslednjem rednem zasedanju sveta ministrov za PNZ 4. in 5. decembra govorili tudi o tem. Takrat bomo verjetno govorili o splošnih političnih usmeritvah, o strateških vprašanjih, tokrat pa bomo govorili res o teh nujnih temah. Hvala. Hvala, gospod veleposlanik. Gospod Rute, izvolite besedo. Gospod predsedujoča. Spoštovani člani in članice Evropskega parlamenta. Ti grozljivi napadi v Parizu v petek so nas vse šokirali. Ampak, če se ogledamo leto 2015, torej celotno leto, lahko vidimo, da je prišlo že do številnih napadov. Napadi na eh, Charlie Hebdo so bili potem eh, Talis, eh, Kopenhagen na Danskem in zdaj še enkrat Pariz. Tudi izven Evropske unije je prihajalo do terorističnih napadov. In mislim, da je zelo koristno, da uh, imamo evropsko varnostno agendo, ki že velja. E, to bodo gotovo potrdili tudi ministri jutri, pa tudi v tej hiši smo se večkrat že pogovarjali o tem. V zadnjih mesecih smo se mogoče bolj osredotočali na e, migracijski izziv, na e, krizo beguncev, ampak skupaj smo sodelovali tudi pri številnih elementih na evropski varnostni agendi. Tukaj imam neko točko, ki pravi, da smo pri določenih stvarih dosegli velik napreden, napredek. Ampak, če si ogledamo učinke vsega tega, kar se je zgodilo, mislim, da bi morali biti veliko bolj skromni v zvezi s tem, kar smo dosegli. Z Europolom sodelujemo glede interneta, posebnih enot na internetu. Vzpostavili smo tudi mrežo za deradikalizacijo oziroma boj proti radikalizaciji. Razvijamo tudi internetne forume, če si ogledamo predvsem preventivno stran. Vi in mi smo se dogovorili o pravni podlagi za Cepol. Ta nam bo uh, omogočila do določene mere, da organiziramo boljš, boljše usposabljanje policistov po Evropski uniji. Imamo pa tudi pregledano različico šengenskega pravilnika. Skupaj z Europolom in drugimi agencijami nam je uspelo opredeliti in razviti indikatorje tveganja, eh, kar se tiče nadzora na mejah. Ampak, eh, če si ogledamo, kaj se je zdaj zgodilo, to vse očitno ni dovolj. V petek zvečer in soboto zjutraj je komisija aktivirala eh, krizno celico. Veleposlanik Brown je že omenil, da je prišlo do srečanja v Parizu med komisarjem Avramopolusom, luksemburškimi oblastmi in pa francoskim notranjim ministrom Kaznovom oni so razpravljali o situaciji, zdaj pa bomo imeli še eh, svet PNZ jutri. Komisija je v tem času pospešila svoje delo. Včeraj smo razpravljali o streljnem orožju. Kolegi komisarjev se je včeraj odločil o svežnju ukrepov za eh, zaustritev eh, pogojev glede streljnega orožja. Tukaj imamo dva zakonodajna akta. Tukaj gre za revizijo direktive o streljnem orožju, ko gre za pridobitev eh, tega orožja in zadovoljenja za orožje. Vsekakor boste morali še v parlamentu razpravljati o tem. Drugi akt pa je uredba komisije o eh, skupnih standardih za deaktivacijo. Nekaj časa je trajalo, da smo to sprejeli, ampak včeraj smo imeli tudi srečanje z državami članicami. Eh, in uh, tako smo dobili ustrezno večino, da je bil dokument eh, na komisiji lahko tudi sprejet včeraj. Nekaj napredka je na področju zakonodajnih aktov. Eh, zelo sem bil vesel rezultatov trialoga o PNR. Prav tako luksemburško predsedstvo se mi zdi in pogledati bomo morali, ali nam bo uspelo to sprejeti do konca letošnjega leta. Evropski parlament eh, je 11. februarja pripravil resolucijo, to je bilo letos februarja. In resnično upam, eh, da bomo imeli tudi operativno uredbo o Europolu, da bo ta sprejeta do konca tega leta. To sem omenil samo tako na hitro, oziroma reforma uh, varstva podatkov ni v moji pristojnosti, zato jo omenjam zelo na kratko. Uh, Moram pa povedati, da delamo tudi na tem, predvsem dodatni eh, protokol eh, za preprečevanje terorizma eh, imamo. Pospešili bomo tudi delo za to, da se pripravi direktiva o terorizmu. In tukaj bomo morali proučiti okvirni sklep, ki velja v tem trenutku, ko gre za teroristična kazniva dejanja. Prepričan sem, da bo tudi gospod Wainwright spregovoril o tem. Mislim, da moramo zagotoviti dovolj denarja za vse te ukrepe, eh, predvsem, ko gre za nov protituristični center eh, v EU, potrebujemo sredstva, ne samo denar, ampak eh, različne vrste sredstev, tako da bomo zagotovili, da bo izmenjava informacij dobro potekala in da bo ta protiteroristični center dobro deloval analize kažejo, da sredstva niso bila zadostna eh, in mislim, da moramo tukaj vsi eh, delovati skupaj. Delali bomo tudi na področju meja. Komisija načrtuje, da bo podala predlog v zvezi s tem. To je že napovedal tudi predsednik komisije in sicer gre za eh, obmejno stražo Evropske unije, to se bo zgodilo do konca letošnjega leta. Eh, moram izhajati tudi iz izkušenj, eh, ki jih imamo z napadi v Parizu in oceniti delovanje šengenskega zakonika in nadzora na mejah. V tem trenutku načrtujemo, da bomo najkasneje do marca 2016 pripravili tudi nov predlog o sistemu vstopa in izstopa glede pametnih meja, torej smart borders. Tukaj moramo še proučiti trenutno situacijo, ampak najkasneje do marca eh, prihodnega leta bomo podali nov predlog na tem področju. Eh, veliko bi še imel povedati, ampak osredotočiti se moramo predvsem na to, Eh, tudi vprašanje premoženja teroristov, sredstev teroristov je zelo pomembno. Jutri na svetu ministrov bodo tudi razpravljali o tem in vedno sem pripravljen eh, priti eh, sem k vam in bolj podrobno spregovoriti o vseh teh predlogih. Hvala, gospod Rute. Zdaj pa gospod Wainwright, direktor Europola, izvolite. Eh, hvala, gospod predsedujoča, hvala eh, eh, člani članice odbora. Vsi vemo, kako pomembno je to, kar se je zgodilo v Parizu prejšnji teden. Po mojem mnenju gre tukaj za eskalacijo teroristične grožnje. To je prvi primer nediskriminatornega streljanja v Evropi, kot naprimer se je prej zgodilo v Mumbaju varnostne oblasti so se tega borile od eh, napada eh, v Mumbaju leta 2008. To, kar se je takrat zgodilo v Mumbaju, je zdaj prišlo v Evropo. Imamo mednarodno eh, mrežo storilcev, ki so v različnih državah in tukaj gre za zelo sofisticirano mrežo terorizma. Zato je težko opredeliti to teroristično grožnjo. ISIS eh, je tudi eh, jasno pokazala svoj namen, da izvozi svoj terorizem v Evropo. Treba je upoštevati eh, tudi to, da so razstrelili rusko letalo v Egiptu in pa delovali tudi izven Sirije z različnimi napadi. Tukaj ne gre samo za njihov namen. Vemo, da imajo velike vire, opremo ljudi, eh, tudi velike kapacitete, naprimer eh, pri tem, kako prek interneta širijo terorizem in pa na različnih medijskih platformah. Tukaj gre za zelo eh, dobro opremljeno, dobro organizirano teroristično organizacijo, ki je že dejavna tudi na ulicah Evrope. In brez pretiravanja lahko rečem, da so možni še nadaljni napadi. Mislim eh, zato, da je to največja teroristična grožna v Evropi v zadnjih desetih letih. Od petka naprej eh, se je Europol takoj eh, mobiliziral, ves čas smo na voljo 24 ur na dan, zagotavljamo podatke. Veliko podatkov smo dobili od policijske preiskave v Franciji, to preverjamo potem z našimi mm, podatkovnimi bazami. Imamo tudi eh, novo uh, referenčno enoto uh, in z njo skušamo pomagati francoskim oblastem pri identifikaciji storilcev. Um, pa tudi uh, priče pomagamo identificirati. Imamo tudi finančno uh, pomoč prek uh, programa TFTP. Ta je že zagotovil uh, 500 uh, preiskovalcev. Osredotočili smo se tudi na strelno orožje, imamo posebno točko eh, za to, ki pokriva predvsem eh, kriminalni trg pri nezakoniti dobavi orožja po Evropi. Eh, tudi v primeru Charlie Hebdo smo videli, da obstajajo možne povezave med kriminalnim podzemljem in pa terorističnimi skupinami. 28 tisoč storilcev smo, smo opredelili oziroma identificirali na naši točki. Več kot 600 preiskav trenutno poteka. E, ne rečem, da so vse neposredno povezane s terorizmom, ampak tako vsaj dobite vtis, e, v kakšni meri zdaj države članice sodelujejo, veliko bolj intenzivno sodelujejo prek strukture Europola, zato da bi se spopadle e, s to nezakonito trgovino orožja po Evropi. Zagotavljamo tudi platformo za policijsko sodelovanje po Evropi, ne samo zato, da podpremo francosko preiskavo, ampak tudi, da zaščitimo evropske interese širše gledano, eh, kajti vidimo tudi širšo dimenzijo teh napadov. Eh, Europol ima svoje eh, uradnike tudi v Parizu in Bruslu, tudi v Interpolu imamo enega svojega zaposlenega. Opredelili smo eh, že eh, številne zadetke v sistemu Europol in te zdaj pregledujemo. Francoske oblasti pa eh, tudi izvajajo svoje delo na tem področju. Skušamo najti tudi vezi oziroma povezave med francoskimi teroristi in pa drugimi oblikami kaznjivih dejanj, naprimer krajo potnih listov in kaj to pomeni za povezave z eh, migracijsko krizo in z nezakonitimi potmi eh, beguncev v Evropo. Prezgoda je še, da bi eh, potrdili to povezavo, ampak Europol se osredotoča tudi na te povezave. Ta grožna je eskalirala, to sta povedala že gospod Brown in gospod Rute in zdaj so se obnovile zahteve na politični ravni po policijskem sodelovanju v Evropi. Eh, jutri bo svet govoril tudi o tem in danes na tej razpravi naj bi govorili o tem. Europol bo odigral svojo vlogo, vedno je bil pripravljen na to in upam, da bomo našli načine, kako lahko ukrepimo vlogo Europola za to, da se eh, zagotovi boljša storitev za boj proti terorizmu v Evropi. Mm, eh, bomo tudi izgradili svoje kapacitete še naprej. Gospod Rute je povedal, da je Europol že po napadih v Šarli Ebdoju eh, okrepil svoje kapacitete. To se bo še dopolnilo januarja 2016. Okrepili bomo tudi svoje sposobnosti za nadzor interneta, za nadzor terorističnega financiranja in pa za sledenje nezakonitemu orožju. Eh, želimo tudi nadzorovati gibanje tujih borcev. Eh, sistem bo nadgrajen, zato da bomo posebno enoto lahko namenili samo za izmenjavo informacij v zvezi s terorizmom. Te ukrepi eh, bodo omenjeni tudi v 13 svetu ministrov. Kot je rekel ambasador Brown, moramo okrepiti svojo sposobnost na evropski ravni, zato da si bomo bolje izmenjavali informacije in se bolje borili proti teroristični grožni. Ta je zelo kompleksna, razširjena je po številnih državah in med različnimi osumljenci. In Eh, meja med terorizmom in eh, resnimi kaznimi dejanji se zabrisuje. Tako da je res pomembno, da si eh, izmenjujemo informacije po celi Evropi. Pogosto to prispeva k temu, da se še pravočasno odkrije načrtovan teroristični napad. Svet bo jutri govoril o tem, vključno s PNR in vključno tudi z boljšavo šengenskega sistema. Vse bolj se bodo uporabljali tudi sistemi in baze podatkov Europola za odkrivanje terorizma. E, povezanost je tukaj ključnega e, pomena. Europol je v edinstvenem položaju, da zagotovi boljše izmenjave informacij. Imamo e, velike baze podatkov, visoke varnostne standarde in tudi varnostne določbe, ki so zelo Eh, zaostrene. Treba je vzpostaviti povezan okvir eh, na učinkovit pa tudi proporcionalen način, tako da bomo imeli sistem, ki bo optimalen eh, pri svojem delovanju. Naša prioriteta v zadnjih letih je bila, da skušamo motivirati nacionalne organe za to, da si izmenjujejo protiteroristične podatke prek centra za izmenjavo informacij v okviru Europola. Eh, Francija zdaj izvaja preiskavo. Eh, pomembno pa je, da se informacije ne izmenjujemo samo v primeru preiskav, ampak tudi eh, širše. Priča smo nekaterim napredkom v zadnjih letih, ampak nismo še dosegli vsega, kar bi lahko. Imamo posebno bazo podatkov za potnike, ki spremlja tudi gibanje sumljivih tujih borcev ki prihajajo iz Sirije in Iraka v Evropo. 10 tisoč jih je v tej bazi podatkov. In sicer to so ljudje, ki so prišli v naše eh, države članice ali pa eh, partnerske države. Od teh 10 tisoč pa jih samo 2 tisoč lahko potrdimo kot eh, tuje borce. Ostali so osumljenci ali pa so eh, posredniki oziroma pomočniki tujih borcev. Eh, dobro je, da imamo 2000 imen v tem eh, sistemu, čeprav je v Evropi vsaj 5000 ljudi, ki so potovali v Sirijo in Irak. 50 odstotkov teh ljudi prihaja v Evropo prek petih držav. Eh, torej sistemi v vseh državah članicah še niso bili uporabljeni za to in zdaj imamo nov zagon. Tudi politična pričakovanja so velika, povedati se moramo z vsemi ustreznimi službami in naš eh, Centr za boj proti terorizmu bo vzpostavil tudi novo operativno platformo, zato da bodo eh, sodelovali operativne oblasti na tem področju, da se bodo podprle take večje preiskave. Države članice bodo povabljene, da pošljajo svoje osebe na Europol. Jutri bomo razpravljali tudi o eh, bolj sistematični uporabi eh, šengenskega sistema. Države članice bi morale ta sistem uporabljati v kar največji meri. Eh, podatke bomo tudi preverjali v primerjavi z Europolovo bazo podatkov. Europol je dejaven tudi na zunanjih mejah, imamo svoje enote v Grčiji in Italiji in vedno sodelujemo z državami članicami in EU. E zato, da bi svoje varnostne eh, ukrepe pregledovanja na mejah še razširili. Na koncu se zahvaljujem gospodu Diasu de Meri in pa celotnemu odboru za konstruktivno sodelovanje na trialogih o Europolu. Prisluhnil sem uh, tudi besedam gospoda Diasa de Mera, da je treba ta dosje čim prej zaključiti. Pomembno je, da dobimo besedilo, ki bo uh, skladno s potrebami, uh, ki so bile uh, Eh, predložene v zvezi z Europolom. Nujno je državljane čimprej zaščititi pred grožnjo terorizma in zagotoviti, da bomo imeli tudi trdno uh, pravno podlago za internetno enoto. Hvala. Hvala, gospod eh, Wainwright, za vse podane informacije. Kolegi in kolegice, zdaj pa bomo začeli z razpravo več kot 14 eh, poslancev se želi javiti k besedi. Prisluhnila bom vsem oziroma sprejela vse tiste, ki so prosili za besedo, še dva sta se ravno kar javila. Zdaj pa sem zaključila seznam govorcev, sicer nam danes ne bo uspelo zaključiti z našim eh, sestankom. Mrs. Meyer. Najprej koordinatorji, potem pa kolegi Coelho López Aguilar, Mrs. Revo Dalom, Mrs. Guillaume, Mrs. Gomez, Mrs. Vergia, Mrs. Lauristin, Mrs. Wimberg, Mr. Albrecht, Mr. Mello, Mr. Weidenholzer, Mr. Jurek. And, uh, that's all. Now I close. To je vse, hvala, seznam je s tem eh, zaprt. Vse vas prosim, da se omejite na dve minuti, sicer nam ne bo uspelo. Eh, slišati odgovorov in pa končati današnjega sestanka. Najprej koordinatorji, gospa Holmajer, izvolite. Hvala, gospa predsedojoča. Ne vem, ali se bom držala časa, zato ker moram spregovoriti o določenih točkah. Na začetku želim izraziti sožalje družinam. Mislim, da je to nujno storiti tudi v tem odboru. Zahvaljujem se varnostnim silam Francije. Mislim, da so upravili res dobro delo v zadnjih dneh in zato predlagam, da bi kot odbor napisali sporočilo za ministra Kaznova, v katerem bi se mu zahvalili za dobro opravljeno delo. To bi lahko storili vi, predsedujoča mislim, da bi bil to pomemben znak. Potem pa še prošnja za svet, gospod veleposlanik, se je bo potekala v petek in lepo bi bilo, če bi komisija skupaj z vami potem v ponedeljek ali morda naslednji teden poročala o tem, kakšni so bili sklepi, zato da bi tudi mi v odboru lahko izvedeli, kaj se dogaja, zato da bi lahko razpravljali o ukrepih. Gre za celo vrsto ukrepov, o katerih že dolgo govorimo, zato to niso neka hektična pogajanja. Pametne meje niso nekaj novega, o tem se pogajamo še dolgo in uh, morda bi lahko o določenih točkah govorili. Enako velja tudi za PNR, tudi tukaj se ne dogaja nič katastrofalnega, zato ker to ni neka nova tema. Zanima nas, kaj meni svet, kaj menijo države članice. Zato, da bi lahko izvedeli, kaj imate v načrtu. Gospod Wainwright, osebje Europola v zvezi z bojem proti terorizmu, je očitno nezadostno, o tem bo treba še govoriti. In zdaj bomo podala uraden predlog ELS-a v tem odboru, da bi enkrat na leto imeli samo inicijativno poročilo o stanju na področju varnosti v Evropi. To bi potrebovali v prihodnosti, zato da bi imeli redne predstavitve. kot odbor smo imeli sedaj 15 minut časa, da izvemo, kaj se dogaja v državah članicah. To je premalo. Carlos Coelho, gospod Diaz de Mera in drugi, vsi smo že večkrat podali predlog, da bi države članice, obveščevalne službe in tako naprej vsi poročali tukaj v našem odboru. Francija bi lahko bila tukaj, v Nemčiji smo o tem govorili, v Veliki Britaniji obstajajo ukrepi, zato da bi kot odbor bolj konkretno vedeli, kaj se dogaja na terenu. Pogosto sedimo daleč stran od dogajanja, ne dobimo dovolj informacij, zato bi bilo nujno, da imamo dovolj časa za to, da lahko imamo ustrezno razpravo. Ne eno uro, ampak da bi res uh, govorili o različnih področjih, da bi imeli dovolj časa, da bi ugotovili, kje so varnostne brezeli, kje je največ tveganja, kakšna so spoznanja. Strinjam se z vami, ampak eh, potrebujemo več podatkov in potem bi lahko tudi sprejemali boljše odločitve kot odbor v zvezi s tem, ko podajamo zakonodajne predloge. In še nekaj. Mislim, da nam tudi tukaj manjka nekaj znanja, namreč do kolikšne mere teroristi uporabljajo sisteme šifriranja za to, da se skrivajo pred policijo in organi pregona. Na, ne, če moram govoriti, se govorimo o tem in o tem je treba danes govoriti. Na, in še na koncu, PNR in Europol obe direktivi na tem področju, pa tudi vprašanje varstva podatkov. To moramo obravnavati čim prej v obliki uredb ali direktiv. Ne smemo več zavlačevati, hitro moramo strukturirano obravnavati ta vprašanja, zato da bomo hitro dosegli napredek. Marec se mi zdi daleč stran, zato lepo prosim, da bi komisija hitro, ampak skrbno vseeno delala še naprej. Hvala, povedali so nam, da morata gospod Brown in gospod Rute na Koreper. Koordinatorji bodo spregovorili, po koordinatorjih pa bo stavnaga odgovorila, na to pa bomo imeli še prispevke drugih kolegic in kolegov. Gospa Ernst. Ne. Za nas bo govorila gospa Veržija, jaz pa bom govorila kasneje. Tako smo se odločili. Gospa Veržija, izvolite. Merci. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se rada zahvalila vsem za izraženo solidarnost. vedno smo pod močnim vtisom tudi čustev. Kolegica Holmajer je izrazila sožalje tudi družinskim članom vseh žrtev. Hvala lepa vsem gasilcem, policistom, vsem zdravstvenim delavcem, ki so od petka naprej res ogromno delali, izjemno delo so opravljali, rešujejo življenja tudi v tem trenutku. Mislim, da je logično, da se vlada odzove na takšne grozote, kot so se pripetile v petek. Ti napadi so prizadeli predvsem mlade, mlade različnih narodnosti, francoze, pa tudi druge evropejce, pa ne zgolj evropejce, zato je res pomembno, da to povdarimo. ISIS je torej napadel Pariz, sočasno pa tudi Bejrut, skoraj da sočasno. Tudi rusko letalo na poti iz Egipta, je ISIS se streljil. Priznati moramo, da je šlo tu za napade, ki niso bili ciljno usmerjeni. Šlo je za napade na slepo. Če se spomnite, naprimer, napadov v Parizu v 80-ih, 90-ih letih, potem za napade v Londonu, v Madridu to so bili napadi na slepo. Mladi imajo seveda danes veliko pomislekov, vse nas je strah, kar je logično, vsi imamo pravico do zaščite in do varnosti. Vsi vemo, da ničelno tveganje ne obstaja, tako da se moramo gotovo boriti proti terorizmu, pomiriti je treba državljane, treba jih je zaščititi. Moram pa reči, da sem bila precej presunjena nad trenutnim vzdušjem, ki vlada trenutno v Parizu, zlasti če to vzdušje primerjam s tistim, ki je vladalo po napadih na Charlie Hebdo ali na košar trgovino. Številni pravijo, da želijo še naprej živeti normalno življenje. Če kažemo, da nas je strah, če smo v paniki, potem s tem zgolj igramo igro, ki jo vodi ISIS. Tudi včeraj zvečer V Molenbeku smo videli, kakšen je odziv državljanov. Mislim, da je to zdrav odziv državljanov v pravni državi, v zdravi demokraciji. Biti moramo razumni, moramo pa seveda izpostaviti tudi tista temeljna načela, na katerih deluje naš odbor. Načelo sorazmernosti in načelo potrebnosti je tu pomembno, zlasti, kadar govorimo o omejevanju pravic in temeljnih svoboščin. Bom hitro zaključila, gospa predsedujoča. Dolgoročnih in nujnih ukrepov ne bi smeli med seboj mešati. Podariti je treba, da je večina teh zločincev iz petkovih napadov francoskega državljanstva. Tako kot januarja se tudi tokrat izpostavlja vprašanje usklajevanja na nacionalni in mednarodni ravni. V noči iz petka na soboto je eden od teroristov prečkal francosko-belgijsko mejo, celo aretirali so ga policisti vendar so ga potem izpustili. Skrbi me to pospešeno izvajanje PNR-ja in pametnih meja. Še posebej pametnih meja. Na začetku smo govorili o tem, da so pametne meje namenjene poenostavitvi potovanja za turiste. Potem smo govorili o pametnih mejah v kontekstu begunske krize, sedaj pa tudi v kontekstu terorizma. Vse te zadeve res ogromno stanejo. Ključni problem, s katerim se soočamo, pa je pomankanje kadrovskih virov. Nažalost se je to izkazalo tudi v Parizu. Zadeve me skrbijo tudi zaradi tega, ker se sistematično povezuje boj proti terorizmu in migracijska vprašanja. Sirski begunci so pravzaprav prve žrtve ISIS-a. Na koncu pa še citat, če smem citat Benjamina Franklina. Ljudje, ki so pripravljeni žrtvovati svojo svobodo za več varnosti, ne zaslužijo ne enega, ne drugega in na koncu izgubijo oboje. Ta citat je tisti, ki bi nam moral odzvanjati v všesih in nas voditi pri nadaljem delovanju, zato da bomo ohranili trezno glavo pri svojem početju. Sicer bomo res zapadli v igro, ki jo vodi ISIS. Uh, Hvala. gospa Vaurist želi govoriti v imenu socialistov. Dobro, koordinatorji, vi lahko govorite, ampak govorite tudi na mesto drugih kolegov kasneje. Toliko, da boste vedeli. Hvala. Izvolite. V imenu socialistov želim povedati, da so se razmere po petku spremenile. To se spreminja v obe smeri. Vsi vedemo, da se moramo zdaj bolj posvetiti delo na področju varnosti, obveščevanja in tako naprej. To je zdaj nujno. To podpiramo. Po drugi strani pa moramo vedeti, da gre tu za jasne dejavnosti organizacije, ki sama sebe imenuje država. To je islamska država. In islamska država je zdaj največji sovražnik. Ne samo Francija. Francija je pač simbolno prva tarča, zato ker predstavlja evropske vrednote. Ampak gre za napad proti Evropski uniji in proti urednotom. To so urednote, ki jih moramo zaščititi. Enakost, človekove pravice, svoboda in tako naprej. Strinjam se z gospod Veržija. Ljudje so se odzvali na specifičen način, in razumejo, kaj se dogaja. Nakutki so naše svoboščine, naš način življenja, naše vrednote. Človekove pravice je treba zaščititi. Ampak vedeti moramo, da je treba zadeti ravnoteže med varnostjo in človekovimi pravicami to v okviru boja proti Daješu. Pokazalo pa se je, da je usko grlo sodelovanje med državami članicami. Francija je pozvala k solidarnosti in vsi smo pripravljeni to tudi storiti, ampak kakšni so konkretni načini, da bomo to dosegli. Tudi od Europola smo slišali, da je samo pet držav resno vzelo odgovornost, da se delijo podatki. Problem je, da ni usklajenih ukrepov med državami članicami na horizontalni ravni. To moramo izboljšati. Zato želim kot poročevalka povedati, da je direktiva eden način za to, da bomo imeli bolj jasna pravila. Tega zaenkrat ni. Na področju organov pregona morajo države članice deliti podatke med seboj, zato da bodo sodelovali med seboj in tudi z Europolom. Nadaljevati moramo. Kontekst je nov problem, pa ostaja enak, kakor so enake tudi naše vrednote. Hvala. Hvala, gospod Sargentini. Thank you, chair. Um, one of the speakers said. Hvala lepa. Eden od govornikov je povedal, da so bile odločitve po napadih Šali Ebdo še vedno v fazi priprave, nič se dejansko ni izvedlo. Z nekaterimi se strinjam, z nekaterimi pa ne. Vendar ničesar nismo storili po Šali Ebdo. Obstaja Evropska mreža za ozaveščanje o radikalizaciji. Odvisna je od subvencij in Evropska komisija se je do konca poletnega odmora odločala, kdo bo vodil programe za ozaveščanje o radikalizaciji. In kaj ti programi počno? Izobražujejo zapornike, učitelje, policiste na terenu in druge, zato da bi prepoznali radikalizacijo na terenu in da bi pripravili neko pot deradikalizacije. To je ključnega pomena v Evropi. Zato, ker smo tudi v Parizu videli, da s Evropskim potnim listom. To so ljudje, ki so odrasli v Evropi. Izobraževali so se v Evropi, radikalizirali so se v Evropi, zato jih je tudi deradikalizirati treba v Evropi. Če ne bomo pripravili programa deradikalizacije na evropski ravni, potem bomo še vedno v težavah. Strinjam se z direktorjem Europola, izmenjavanje informacij med eh, varnostnimi organizacijami in policijskimi enotami je ključnega pomena. Lani je bil napaden judovski muzej tukaj v Bruslju in nemške in francoske. Oblasti so tega človeka poznale, nihče pa Belgicem tega ni povedal. Zdaj pa smo ugotovili, da so Belgice vedeli več o napadalcih v Parizu kot francozi, ampak francozom tega niso posredovali. Lahko govorimo o PNR, lahko govorimo o velikih zbirkah podatkov, ampak govoriti moramo o tem, da obveščevalne agencije lahko zelo rade pridobivajo podatke, ne želijo pa teh podatkov posredovati naprej. Posvetiti se moramo deradikalizaciji, policijskemu delu na terenu, pravim preiskavam, ne smemo pa se posvečati zbirkam podatkov, kajti to ne vodi do nobenih jasnih informacij. Hvala. Gospod Tundura v imenu liberalcev. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Španci se mogoče bolje kot drugi evropejci. Eh, spominjamo napada v Mumbaju, kajti tam je bila španska delegacija. Eh, in eh, mislim, da je res raven nevarnosti tukaj podobna in to smo doživeli na zelo intenziven način. mi smo zdaj v stanju, da uporabimo vse ustrezne instrumente, ki so nam na voljo za to. Spomniti pa se moramo, da Europol potrebuje vse instrumente, eh, ki jih potrebuje. Države članice pa morajo imeti veliko eh, več volje za sodelovanje. In eh, preventivno delo je tukaj še posebej pomembno. Policijsko delo se ne sme končati. In ne smemo dovoliti, da se ta val nasilja razširi. Zato moramo zagotoviti vse demokratične in proporcionalne instrumente. Brez preventive pa ne bomo mogli rešiti tega vprašanja. Zato je vse to pomembno, več sredstev in več politične vo volje potrebujemo. Europol prav tako to potrebuje in mi, zakonodajalci, bomo to skušali zagotoviti tukaj gre za grožno eh, na takšni ravni, eh, kot eh, se je leta 2012 zgodil napad v Mumbaju. Tega smo se bali, ampak to je zdaj prišlo v Evropo. Gospa Ferrara. Grazie, presidente. Hvala, predsedujoča. Tudi sama bi v imenu skupine seveda izrazila sožalje za vse žrtve v Parizu. Predsedstvo sveta je prej omenjalo sestanek, ki bo potekal v petek, torej jutri. Zato me zanima, ali ste pripravljeni državam predlagati, da začnejo izvajati embargo na streljno orožje. Na voljo imamo, kot vemo, direktivo o streljnem orožju, ki nam omogoča, da preverjamo kdo ima v lasti streljno orožje, zakaj ne bi uvedli embarga na prodajo streljnega orožja. No, vse zadnje je orožje tisto, ki se uporablja v teh vojnah, zakaj ne bi probali tega problema razrešiti pri samih koreninah. Se mi zdi, da vedno zauzamete problem oziroma stališče za reševanje tega problema tako, da krpate vrzeli. Zakaj se ne bi lotili zadeve pri samem viru. Zakaj ne bi državam predlagali, da uvedejo embargo na prodajo orožja? Slišali smo že, da obstaja precejšnje pomankanje na področju izmenjave informacij. Izmenjava informacij ni učinkovita. Ugotovili smo, da obstaja skupno tveganje. Ne vemo pa, naprimer, kaj se zgodi na tej podlagi, kakšni ukrepi se izvajajo. Ne želim se pred spuščati v polemiko, zakaj izmenjava informacij ni delovala. Verjetno realno učinkovito sodelovanje med državami članicami ne obstaja. Verjetno do pomankanja sodelovanja prihaja tudi zaradi velike skeptičnosti, ko države določenih podatkov ne želijo posredovati očitno pa je, da trenutni sistem ne deluje. Verjetno lahko iščemo napake znotraj samega sistema. Ali sistem ne omogoča, da bi te informacije, ki jih zberemo, tudi izmenjevali in na tej podlagi potem ukrepali. Kar pa zadeva okrepljen nadzor na mejah, povezava tega vprašanja z vprašanjem trgovine z ljudmi in tihotapci. Mejna straža na zunanjih mejah obstaja. Ali bomo okrepili nadzor tudi znotraj šengenskega območja? Številni se že kar nekaj časa sprašujemo o tem, kaj se dogaja z zakonitimi potmi vstopa v Evropsko unijo. Ali imajo prosilci za azil dejansko možnost, da pridajo v Evropo na varen, na zakonit način? Tihotapci z ljudmi bi seveda izgubili velik del svojega posla, če bi mi zagotovili zakonite poti, ki vodijo v Evropo. Zadeve se je treba lotiti pri samem viru, kot rečeno. Preveriti moramo tudi, kakšna je povezava med terorizmom in vsemi trgovci z ljudmi. Gospod Rote, zanima me, kakšno je mnenje komisije s tem v zvezi. Predloga še nismo dobili, Podpredsednik Timormans je sicer nekaj govoril o tem, spomnim se besed, ki jih je izrekel v Strasburu. Rekel je, da bi morali vrata v Evropo odpreti, da bi morali zagotoviti zakonite poti vstopa v Evropsko unijo. Ali razmišljate o konkretnem zakonodajnem aktu s tem v zvezi? Podan je bil sicer predlog spremembe Dublina, vendar se to nanaša na druge zadeve. Gre predvsem za stani mehanizem preseljevanja, tu pa resnično ne gre za zakonite poti vstopa v Unijo. Hvala, gospod Majer. Ja, dank u voorzitter. Ik wil beginnen met betuigen van. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Tudi sama želim izraziti solidarnost in sožalje žrtvam napadov v Franciji. Besna sem, da se pobija nedolžne ljudi. Ubijajo jih islamski teroristi in Evropa ima pri tem tudi besedo. Islamska država nima nič s temi napadi. To so bili mladi, mladi ljudje, ki so bili morda presposelni in niso povezani z begunci, ki prihajajo v Evropsko unijo. Veliko je žrtev še vedno pa so naše meje odprte. Veliko ljudi prihaja, tudi na ladjah, teroristi pa se prosto gibajo po šengenskem območju. Kaj počnete v zvezi s tem? Koliko nedožnih žrtev bo moralo še umreti? Govorimo o varnosti svojih državljanov, svojih držav, svojih ljudi nekaj moramo storiti. Kolikor vem, mislim, da bi morali zapreti meje in se deislamizirati. Hvala. Gospod Brown, potem pa gospod Rute, gospoda Wainwrighta pa bom prosila, da počaka do konca in poda svoje odgovore na koncu. Gospod Brown, izvolite. Hvala lepa. vprašanje bom obravnaval kronološko. Gospa Holmajer, vedno smo pripravljeni predstaviti rezultate zasedan. Če ne bo prišel premije, bom prišel jaz. Povedati pa želim, da smo predsednika odbora Libe povabili na kosilo, zato da bo sodeloval na sestanku ministru za notranje zadeve, kar zadeva PNR. Rekli ste, ne hektično, jaz pa bi rekel, ampak vseeno, nujno in hitro. Nujno je, da dobimo sporazum, prav tako pa je nujno, da dobimo dogovor v zvezi z elementi, ki niso neposredno povezani s tem, ampak so v svežnju. To moramo storiti, gospa Lorestan je to omenila. Mislim, da je zelo pomembno, da vsi storimo nekaj za to, da bomo ta svežen tudi dobili to ni ambicija predsedstva, to je tudi ambicija predsedstva, ampak v trenutnih razmerah je ključnega pomena, da javnosti nekaj predstavimo, zato da jih tudi pomirimo, da jim povemo, da je Evropa aktivna v zvezi s tem. Veliko ljudi dela na operativnih vidikih, kozi naprimer. To je vredno skrivnost. Ampak v Bruslju so se sestale tudi osebe, ki so odgovorne za vodenje obveščevalnih služb, zato da bi bolje izmenjavali informacije. Ne želijo si, da bi se to vedelo, ampak uh, v redu. Gospod Ržja, pravi imate, vendar varovati moramo načela pravne države. Teroristi pa so napadli pravno državo. Pravno državo so napadli na zelo brutalen in nečloveški način. Zato moramo tudi tukaj obravnavati zadeve sorazmerno. Gospa Loresten. Ravnotežje med vrednotami, svobodo in varnostjo je zelo pomembno. Številni drugi ste prav tako to povedali, to nam zelo veliko pomeni, to poskušamo zavarovati, seveda. In tudi vi kot poročevalka si za to prizadevate. Na tem bomo delali. Gospa Sarčentini, deradikalizacija. Na tem delamo. V zvezi s tem bomo pripravili sklepe na ministerskem zasedanju v petek. Zato smo povabili tja tudi ministre za pravosodje. Kajti to ni popolnoma običajno. Gospa Duer, strinjam se z vami. To je bila bolj politična izjava, ampak strinjam se z vsebino, gospa Ferrara, embargo na orožje, to bomo obravnavali kdaj drugič, ampak kar zadeva izmenjavo informacij. Da, strinjam se, če bi imeli najboljši sistem za izmenjave informacij, bi se prav gotovo kdaj zgodilo, da se kaj, kakšni podatki ne bi izmenjali. 5000 tujih borcev je v Siriji in zagotovo vemo, da smo odvrnili veliko napadov zaradi izmenjave informacij. Seveda pa drži, da je treba storiti več in to je tudi ena glavnih nalog ministerskega zasedanja v petek. Namreč, da bi pritisnili in morda celo prisilili države članice, in različne službe v državah članicah, da bi sodelovali in da bi izmenjavali informacije, kar zadeva pravne migracije oziroma zakonite migracije. Tega nismo pozabili. Ta teden smo dobili dogovor o študentih, o raziskovalcih. Zakonite migracije so manj prepoznavne in vidne kot eh, drugi elementi, ampak na tem prav gotovo še delamo. Hvala lepa in hvala gospa predsedujoča, kar zadeva nadzor na mejah, pa mislim, da bo spregovoril gospod Rute. Izvolite. Hvala. Kratek bom, ne bom ponavljal odgovorov, ki jih je podal veleposlanik Brown do določene mere, v parlamentu čutim, da imamo podobna mnenja svet, komisija in parlament. Gospa Holmajer, komisar Avramopolos je vedno pripravljen priti sem in se z vami izmenjati informacije. Če on ne more, bom prišel jaz. strinjam se z vami, da je treba preučiti število mest za Europol. Ominjali ste sisteme šifriranja, to je zelo težko vprašanje. Kaj ti odgovor je da in na tem bomo govorili tudi na spletnem forumu z internetnimi ponudniki. Namreč zadeti je treba pravno ravnotežje med svobodo izražanja in dostopom do podatkov. Kar zadeva gospod Veržija, strinjam se z vami. V preteklih mesecih mislim, da ste temu že lahko bili priča. Nismo se odzvali panično, poskušamo imeti umirjen in umerjen odziv. In eh, gospod Brown je povedal, da je nekaj predlogov že dolgo v pripravi dolgo o tem že govorimo, ne gre za paničen odziv, gre za umirjen odziv. Strinjam se z gospod Lauretsen, kontekst je drugačen. V prihodnih tednih bomo morali videti, ali je situacija zdaj zaradi aktivacije člena 42.7 strani Francije še drugačnejša, kar zadeva mrežo, ki ste jo omenjali, gospa Sargentini. Pri meni niso ostali niti pol dneva. Ne vem, kaj se je zgodilo, ampak center odličnosti zdaj teče zadeva teče. Kar zadeva komentarje drugih kolegic in kolegov, mislim, da je veleposlanik Brown že podal odgovore. Želim podariti pa še nekaj. V tem trenutku delamo v okviru trenutnega šengenskega sistema, tudi v okviru m, mm, krize z migranti. Ampak previdni moramo biti, ne smemo šengna postavljati pod vprašaj in v prihodnih dneh in tednih nas čakajo pomembne razprave. Jutri bodo govorili o tem ministri za notranje zadeve poskrbeti moramo, da bomo ohranili Schengen in da ga bodo evropejci še vedno obravnavali kot delujoč sistem. Morda bo treba uvesti določene spremembe. Naprimer, predlog je, da bi imeli evropsko mejno stražo. Ta predlog bomo obravnavali decembra. Hvala. Hvala obema. Hvaležni smo, da ste se oglasili pri nas. Razumemo, da nas morata zapustiti, razpravo bomo nadaljevali. Hvala gospodu Wainwrightu, da bo ostal tukaj in hvala, da bo poskusil odgovoriti na vprašanja. Hvala, gospod Rute. So, Kolegice in kolegi, seznam govornikov je dolg, to pomeni, da moramo zadeve nekoliko prerasporediti te točke bi moral biti že konec. Govorite eno minuto, največ dve minuti, zelo stroga bom. In če boste predolgi, vam bom preprosto vzela mikrofon. Gospod Koeljo. Hvala. Vem, da obstaja sestanek Koreper, ampak žal ne moram govoriti s predstavniki sveta, sveta in komisije. Vseeno hvala predstavnik Evropola za izjavo, to je res tragedija, napad na naše vrednote in skrbi me, da želijo to izkoristiti tudi drugi. Tudi drugi se želijo boriti proti našim vrednotam. Skrbi me dvoje, namreč napačno povezovanje beguncev in terorističnih napadov. Ljudje z demagoškimi nameni bodo to poskušali storiti, Ne smemo se boriti proti Schengnu. In nekateri želijo spodkopati ta veliki dosežek Evropske unije. V zvezi s Schengnom želim povedati dvoje. Notranje meje, razumem, države članice lahko uvedejo nadzor na mejah, če je to treba, vendar to nikoli ni rešitev, to je samo začasna rešitev. obveščevalne službe se morajo bolj izmenjavati podatke. Potrebujemo več Evrope, to je nekaj, kar se lahko naučimo iz teh dogodkov. Vsaka država članica sama je šipkejša, skupaj smo močnejši. Svobodo gibanja bomo lahko izkoristili, če bomo dobro nadzirali zunanje meje. Nekatere države članice so pozabile, da je mogoče tuje borce registrirati za spremljanje in nadzor. Države članice morajo človeške in operativne vire uporabiti tudi na zunanjih mejah. Komisija pa bi morala izvajati nov šengenski informacijski sistem. Na zunanjih mejah obstavljajo težave in te težave bi morali rešiti, zato da rešimo probleme, s katerimi se soočamo. Schengen ne sme biti postavljen pod vprašanje zaradi Pariza. Svobodo gibanja potrebujemo, to pa moramo storiti varno. Hvala. Hvala, gospod Koeli. Gospod Lopes Aguilar. Hvala, gospod predsedojoča. Tudi sam se zahvaljujem gospodu Wainwrightu, da je ostal. Moje vprašanje je zadeva potencial Europola v zvezi z temi začetki Evropske obveščevalne službe. V Lizbonski pogodbi je nekaj poglavi na to temo. Politika varnosti, obrambe, integrirano upravljanje zonanih meja Evropske unije. Vse te točke omenjajo potencial Evropske obveščevalne enote. Zanima me, kakšna je vizija gospoda Wainwrighta v zvezi s tako imenovanim situacijskim centrom, ki bi samo zbiral informacije in jih dal na razpolago analistom. Lahko bi imeli neke vrste FBI. Zato, da tisti, ki so bežali pred eh, oziroma po napadih v Parizu, ne bi mogli pobegniti. Kaj ti? Francoski policisti so napadalce ustavili, pa niso vedeli, da so to napadalci. Če bi jih ustavili belgijski policisti, pa bi vedeli, da gre za storilce. Ti storilci so se potem lahko skrili v Bruslju. Seveda vsi zdaj izražamo solidarnost žrtvam, vendar razmisliti moramo tudi politično, kakšna so tveganja za Evropsko unijo. Nekateri želijo iti po poti več Evrope, drugi pa se želijo vrniti nazaj. To pa zadeva obveščevalne podatke. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. 11 mesecev po napadih na Šarlije Abdu je čas, da preidemo od besed k dejanjem. ISIS izvaja napade posod po svetu, v Afriki, na Bližnem vzhodu, v Evropi. Začeti moramo z vzroki. Tudi predstavnik Luksemburškega predsedstva je to izpostavil. Lotiti se moramo financiranja terorizma. ISIS izkorišča tudi naftne vire v Siriji in Iraku, no, ne vemo vsega natančno, ne bom citirala posameznih držav, ampak saj vemo, za koga gre. ISIS-u bi morali oduzeti vse finančne vire, tudi sad bi moral poskrbeti za to. Potem je tu tudi možnost uporabe vojaških sredstev. Francija trenutno sodeluje v napadih na naftne vire. Tudi evropski borci ne moremo več govoriti o tujih borcih, temveč o evropskih borcih. Ti so tisti, ki se financirajo tudi iz teh držav. Oni lahko relativno enostavno potujejo preko letališč v Evropi. Liberacion časopis je danes poročal, da je bilo kar nekaj evropskih letališč dovolj odprtih. Grčija, Bolgarija, Češka, Mačarska in Estonija se omenjajo kot države, kjer so bila letališča precej slabo nadzorovana. S tem pa prehajam tudi na evropski PNR. Evropski PNR mora biti obravnavan in upam, da bomo našli rešitev do konca leta. Svet, parlament in komisija. Potem je pa tu še vprašanje izmenjave informacij. Zelo vesela sem bila, ko ste rekli, da bo spostavljen Evropski centr za boje proti terorizmu, gospod Wainwright, ampak še enkrat, prejti je treba od besed k dejanjem. Veliko stvari preberemo, veliko stvari slišimo, tudi strani gospoda Brizarja, ki je predsednik francoskega centra za boj proti terorizmu, smo slišali, da je premalo komunikacije, premalo izmenjav informacij, pravih informacij, zato moramo ukrepati, ukrepati, ne več samo govoričiti. Hvala, gospa Gijum. Veliko stvari je bilo že izrečenih, zato nimam več veliko dodati. Tudi sama bi si želela najprej izreči sožalje in sočutje do žrtev in družinskih članov. Naj spostavim, da je Francija tista, ki je bila res prizadeta, ampak kot ste rekli, nekateri vsakemu se to lahko zgodi. Zato moramo biti solidarni na različne načine. Najprej diplomacija. Na kakšen način bomo preoblikovali odnose, ki jih vzpostavljamo znotraj Unije, kakšne odnose vzpostavljamo z mednarodno skupnostjo, kaj je z vojaškimi posredovani predsednik Francije je zahteval, da se uporabi določba o vojaškem sodelovanju. Potem je tu še vprašanje finančnih virov, potrebujemo kadrovske vire, to je res nujno potrebno, potrebujemo pa tudi sredstva za nadzor in za preventivo. Gre torej za vprašanje solidarnosti v vseh oblikah. Naslednja zadeva. Prej ste rekli, da boste na svetu v petek obravnavali več tematik, več področji. Vesela sem, da ste se tega lotili na tak način. Sama se bojim, da bomo nekoliko spregledali izmenjavo obveščevalnih podatkov. Slišali smo že v tej razpravi, da izmenjavo obveščevalnih podatkov ne poteka dobro, da se usklajevanje ne vrši na pravi način. Omenili ste tudi embargo na orožje, Nekateri so rekli, da je to pomembno z vidika boja proti terorizmu, potem je tu še vprašanje PNR-ja. Vse to je lepo in prav, ampak ni dovolj. Potrebujemo celovit nabor vprašanj. Strinjam se s kolegico, ki je govorila pred menoj, ki pravi, da bi morali spoštovati ravnoteže in mandat, ki je bil podeljen strani parlamenta. Na voljo imamo škatlo z orodjem, na voljo imamo določbo o kolektivnem ukrepanju, vendar bi se morali ukvarjati veliko več tudi s preventivo. Očitno je, da je treba vzpostaviti bolj ravnotežene odnose z državami, odkudar prihajati posamezniki, tudi razvojna pomoč je z tega vidika pomembna. Zato, da bomo prepričali, da se bodo osebe lotevale terorizma. Veliko je tudi evropskih mladih, ki so ubijali druge evropske mlade, prevzeti moramo odgovornost tudi za to. Vesela sem, da države članice sprejemajo migrante, vendar bi morale v celoti izpolniti svoje zaveze. Migranti bežijo pred ISISom, zagotovo niso teroristi, ne smemo pa jih ponovno poslati v roke ISISu. Gospa Gomeš. Tudi sama bi rada rekla, da je to napad na vse nas. Vedeli smo, da se nekaj pripravlja, kot je rekel kolega Wainwright. Vedeli smo, da se pripravljajo takšni napadi, vemo, da jih bo še več. In škandalozno je, da države niso storile tistega, kar bi morale storiti. Najprej se je treba znebiti debilnih gospodarskih politik, ki pravzaprav podpihujejo socialno izključevanje še posebej v kontekstu migrantov druge generacije, odkudar so tudi prišli ti napadalci. Gre za evropejce, ne za tujce. Evropejci so bili ti napadalci. Gospod Wainwright, zanima me, kako vi ocenjujete programe preprečevanja radikalizacije, še posebej v zaporih. Države bi to morale izvajati, pa tega ne počnejo. Med drugim tudi zaradi tega, ker niso imele za to na voljo sredstev. Potem je tu še vprašanje pametnih meja. Ali gre res za pametno rešitev, da ne odpiramo zakonitih varnih poti za begunce in imigrante v Evropo, v okviru katerih jih lahko potem tudi ustrezno procesiramo in spremljamo, namesto da počnemo to, kar počnemo sedaj? Je res pametno, da pod vprašaj postavljamo Schengen? Čeprav se zavedamo, da ko ni bilo Schengna, je v portugalskem vseeno prišlo do nezakonitega prečkanja meja s Francijo in Nemčijo. Milijon ljudi je prečkalo mejo na tak način. PNR je orodje, to smo omenili tudi v poročilu, ki ga imamo na mizi in ki ga bomo sprejeli naslednji teden, ko gre za preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov. Vendar, kot je rekel gospod Brown, to ni nek instrument, s katerim bi lahko zgolj pomahali našim državljanom. Če je to namen, potem je to brez veze. Potrebujemo učinkovit urodje, učinkovit instrument, ki bo tudi spoštoval pravila na področju varstva podatkov. Svet in komisija sta tista, ki morata pripraviti pobudo na tem področju, ne parlament. Mi pa bomo pomagali, da se zadeve dejansko uresničijo. Streljno orožje. Države članice ne izvajajo skupnega stališča glede nadzora nad uvozom in izvozom streljnega orožja. Nekatere države so celo tržile orožje po teh napadih v Parizu, da jih raje ne omenjam. Gospod Rute je tudi rekel, da moramo končno podkrepiti svoje besede z dejanje in tudi s finančnimi sredstvi. Potrebujemo več sredstev za policijo, za obveščevalne službe. Poglejte si, kako so opremljeni posamezni predstavniki vojske, policije in obveščevalnih služb v državah članicah. Potem pa presojajte, ali res lahko opravljajo svoje delo. Kaj se dogaja v Europolovih centrih? Potem pa še EUF, enota znotraj Europola, ki se bo ukvarjala s preprečevanjem tovrstnih dogodkov na spletu. Hvala lepa. Gospa Wimberg. Tak for ordet. Eh, det som har hänt i Paris är fruktansvärt och... Hvala lepa. To, kar se je zgodilo v Parizu, je seveda grozno, boleče. Eh, nimam niti besed, da bi lahko izrazila vso obžalovanje, ki ga občutim. V Evropi obstajajo države, kjer je islamizem postal vsakodnevno prisoten. In težko je vedeti, kaj vse se bo še zgodilo, glede na to, da sta pod vprašaj postavljena tako svoboda gibanja kot tudi svoboda izražanja. Kaj se dogaja v okviru Frontexa? Frontex je tisti, ki bi moral nadzirati zunanjo mejo, ampak 98 odstotkov sredstev Frontex porablja za reševanje in iskanje. Tako da Frontex pa ne nadzira meja, ničesar ne nadzira. Saj vidimo, koliko je teh tihotapcev z orožjem, drogo, koliko je teroristov, nikakršnega nadzora ni. Zdi se mi, da ste vsi vi povzročili to situacijo. Situacijo, ki povzroča grožnjo za državljane. Mislim, da bi morali mi biti tisti, ki bomo grozili teroristom, ne pa da se pogovarjamo o povračilnih ukrepih oziroma na švedskem celo o odprtih vratah. vratih. V nekaterih skupnostih celo govorijo o tem, da bi omogočili tem posameznikom, da vstopijo na trg dela. Tu naštevam zgolj nekaj splošnih primerov. Ali res želite zagotoviti vsem tem osebam te možnosti, glede na to, da so ti posamezniki zlorabili svoboščine, ki pri nas veljajo, zato da so se borili proti nam. Ti posamezniki ne bi več smeli stopiti na ozemlje Evropske unije, ne bi sploh več smeli imeti dostopa do Evropske unije. Klin se s klinom zbija in če je treba, se bomo poslužili tudi orožja za boj proti radikalizaciji. Hvala, gospod Albrecht. Hvala lepa. Najprej naj povem, da so bili ti napadi res grozoviti napadi. Odzvati se moramo na premišljen način, istočasno pa moramo poskrbeti za več varnosti. Zaščititi pa moramo tudi svoboščine, ki so jih napadli. Napadli so način življenja in tega je treba zavarovati. Mislim, da ni najbolj produktivno, da v tem trenutku, ko vse žrtve niti še niso pokopane, sprejemamo ukrepe, ki se sploh niso še izkazali za nujne v okviru teh napadov. Več premisleka bi morali nameniti tudi svojim odzivom na dejanja. Prej sem se smejal, ko je gospod Rute podal izjavo, ki se mi je zdela popolnoma neprimerna, še posebej, ko je šlo za šifriranje. Bodi si, si zašifrirano komuniciranje ali pa si proti temu, tako tu ni neke dvojne poti. Ali bomo na področju pošte zahtevali šifrirano pošiljanje sporočil in tako naprej, po mojem ne tu ne gre za dostop do dokumentov ali za karkoli drugega, tu gre za tajno komuniciranje, kar se omenja tudi v konvenciji o človekovih pravicah. Kako naj se bolje zagotavlja varnost? Dolgo časa smo vedeli, da so teroristi skušali prestrezati komunikacijo, da so uporabljali različne oblike komuniciranja, ampak tudi, če je na voljo šifriranje, se še vedno os, lahko prestreže informacije v okviru komunikacije in se s tem prepreči napade. Prej ste omenili skupne preiskovalne enote, ki bi delovale v okviru Europola in Eurojusta. Gospod Rute, tega smo se lotili po 11. septembru skupne preiskovalne enote so se seveda uporabljale v obsegu, ki je bil potreben, ampak ni na voljo dovolj finančnih in kadrovskih virov na tem področju. To je tudi eden od glavnih razlogov, zakaj informacij ne izmenjujemo hitro, zakaj ne sodelujemo države članice med seboj na politični, policijski in pravosodni ravni. Na to bi se morali osredotočiti, ne pa da se ukvarjamo s tem, da sprejemamo ukrepe, ki že pred temi napadi niso delovali. Hvala, gospod Malo. Gospod Melo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala gospodu Wainwrightu, da je ostal pri tej razpravi, s tem tudi kaže na spoštovanje na našega odbora. Tudi sam bi rad izrazil solidarnost s francozi, in s celotno Evropo. V teh napadih niso umrli zgolj francoski državljani, umrli so tudi portugalski državljani, ki so jih ubili na barbarski način. Vsi smo združeni v boju proti terorizmu, ampak proti terorizmu se ne moremo boriti z zaostrovanjem. Ne smemo kloniti zaradi strahu, ki ga čutimo, boriti se je treba proti teroristom, vendar moramo pri tem spoštovati svoje vrednote in načela, da bomo ohranili tudi svoj način življenja. Konkretno vprašanje imam za vas. Razumem, da teroristi niso begunci. Številni so rekli, da so ti teroristi evropejci, da so živi v Evropi. Ampak to ne pomeni, da ti teroristi ne zlorabljajo trenutnih begunskih tokov za to, da vstopijo v Evropo. Mislim, da je to zanimivo vprašanje, ki bi se ga morali vsi zelo dobro zavedati. Namreč znotraj tega migracijskega toka se zna pojaviti tudi trojanski konj, preko katerega bodo teroristi vstopili v Evropo. Številni evropski mediji so citirali vir iz islamske države, na podlagi katerega naj bi 4000 borcev že vstopilo v Evropo. Prav preko tega begunskega toka. Direktor Ruskega inštituta za politične študije, namreč Rusija je bila prav tako prizadeta zaradi terorizma, no vse zadnje so celoten avion se streljili. Ogromno žrtev je bilo, tudi ruskih žrtev v okviru terorističnega napada. In ta direktor Ruskega inštituta je rekel, da gre za posem realno grožnjo. 4000 borcev naj bi že vstopilo v Evropsko unijo. Zato vas sprašujem naslednje, gospod Wainwright, ali bi morali to grožnjo jemati resno ali ne? Ali se je trenutna begunska kriza zlorabila strani islamske države, zato da so njihovi člani vstopili v Evropo. Gospod Weidenholzer. Ja, Hvala lepa. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, da so bili to tragični dogodki in da bomo nekaj časa potrebovali, da bomo to preboleli. Ne želim si, da bi to še kdaj doživeli, zato moramo ravnati modro, pametno, sistematično držati se moramo temeljnih vrednot, biti moramo koherentni in učinkoviti. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli to razpravo še enkrat v bolj poglobljeni obliki s prisotnostjo ali v prisotnosti predstavnikov drugih institucij. Ne smemo ravnati hektično, in eh, če bomo prehitevali, bomo svoje sklepe morali kasneje potem morda popraviti. Naši koraki morajo biti hitri, ampak premišljeni. Na nekaj sem pomislil. Veliko se govori o pametnih mejah, gre pa za to, da bi nadzirali tudi evropske državljane to so spremembe, ki so predlagane v teh hektičnih časih. Mislim, da bi si morali vzeti čas, da bi o tem lahko dobro razpravljali. Poročevalka se prav tako strinja s tem, te spremembe jo nekoliko motijo. Zato mislim, da bi morali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 ukrepamo v zvezi s tem, kar se je zgodilo. Ni prevoda, oprostite. Začne še raz. Pa... No, bom še enkrat začel. Rekel sem, da sem se po dogodkih e, v Parizu počutil, kot da bi šlo za napad na mojo državo. E, mislim, da smo priča zdaj spremembam ključnemu trenutku, ko se morajo zgoditi spremembe. Gre za hudo tragedijo. Mm, ISIS ni več prisotna samo na Bližnem vzhodu, ampak tudi v Evropi in eh, po mojem mnenju lahko še pričakujemo podobne dogodke. Tukaj je šlo za serijo napadov, ampak eh, proti temu moramo ukrepati. Zato želim postaviti naslednje vprašanje. Vemo, koliko borcev gre iz Evrope na Bližnji vzhod. Tam se borijo eh, v vojni v Siriji in Iraku. Ampak eh, ali vemo, kakšno je socialno ozadje, kakšna je socialna osnova, kakšno eh, podporo imajo, v katerih mošejah dobivajo to podporo. Kje je že prišlo do kakšne obtožbe, kdaj je že kdo ukrepal proti mošejem? Kaj se dogaja tudi s propagando ISIS? Kako lahko to rešimo in kakšen je odziv družbe na to? Kako se tudi odzivajo skupine v torej na teh področjih. Nekateri pravijo, da je to prav, da to lahko razumemo. Zanima me, kakšna je situacija torej na tem področju. In gospa predsednica, še nekaj bi vprašal. Aprila je Evropski svet sprejel odločitev, da se bomo borili proti nezakonitemu priseljevanju. Zato želim postaviti naslednje vprašanje. Kaj Europol počne na tem področju? Imamo operacijo eh, Sofija, ki pa se je šele začela. Europol kot organizacija, eh, gospod Wainwright pa bi moral tukaj eh, sprejeti določene ukrepe. In še nekaj bi rad vprašal. Kako ocenjujete število priseljencev, ki prihajajo na evropske meje. Kaj se je tukaj eh, zgodilo, koliko jih je prišlo v zadnjih treh mesecih? Hvala. Hvala, gospod Jurek, gospa Ernst. Also, eh. Hvala. Gospa Veržja je že veliko povedala, zato bom jaz zastavila samo vprašanja. Prvo vprašanje. Lepo bi bilo, če jutri ne bi zasedali samo ministri za, zunanje, za, za notranje zadeve, ampak tudi ministri za finance, zato da bi govorili o tem, kako bi lahko finančne tokove in račune teroristov zaprli in blokirali. To je nekaj, kar bi me prav gotovo zanimalo. Zelo lepo bi bilo, če bi sedli skupaj tudi voditelji držav in vlad in sklenili, da ne bodo več izvažali orožja v krizna območja. To se seveda ne bo zgodilo. V Iraku je ISIS postal velik z ameriškim orožjem, zato ker je iraška vojska tem ljudem prepustila svoje orožje. Tudi v Siriji ima to vprašanje zelo velik pomen. Prva točka. Druga točka. Gospod Wainwright, v Franciji obstaja sistem PNR. Kaj je s tem? lani je bilo 100 milijonov potnikov vključenih v to. O čem govorimo? Potrebujemo še več. Še več sistemov PNR. Kakšno je vaše mnenje o tem? In še tretja točka. Frontex. Sami ste rekli, gospod Brown je rekel, da bi moral Frontex z Europolom izvajati boj proti trgovini z orožjem. Ali se bo mandat Frontexa razširil, kako si to predstavljate? Ali pa Europol ne želi več delati nič na tem področju? Kaj boste spremenili? In na koncu še, ali ne bi bilo smiselno, da bi minuto ali dve svojega življenja porabili za to, da bi razmislili o tem, kako bi v Franciji in v Evropi nasploh preprečili radikalizacijo. Ne pa, da potem obžalujemo, da do tega pride. Hvala vsem, kolegi in kolegice, hvala tudi za vaše razumevanje. Zdaj pa besedo spet predajam gospodu Wainwrightu, ki je dobil ogromno vprašanj. Eh, niso bila vsa vprašanja namenjena samo vam, ampak hvaležni bomo, če boste na nje skušali odgovoriti. Hvaležni smo tudi, da ste prišli danes k nam in ostali tako dolgo. No, na koncu sem sam ostal tukaj, nikogar več ni okrog mene, ampak eh, skušal bom eh, povedati nekaj o splošnih temah. Gospod Lopez Aguilar je rekel nekaj o prihodnosti Evropske obveščevalne službe. Realistični moramo biti, eh, politično gledano ta stvar ni sprejeta je treba upoštevati nacionalne interese, Lizbonsko pogodbo in tukaj gre za eh, pristojnost držav članic. Potem Incen eh, nima operativnih pristojnosti, opravlja nekaj dobrega dela, to je res, ampak ukvarja se s strateškimi informacijami in eh, pripravlja dobra ocenjevalna poročila. Ne moremo pa nanj gledati kot na neko operativno agencijo ali pa na obveščevalno službo. Europol je bolj vključen, podpira operativno delo, ampak predvsem uh, support nudimo, nismo pa neke vrste FBI uh, eh, z izvršnimi uh, pristojnostmi. Europol torej nudi to podporo, nudi skupno platformo za izmenjavo informacij, to je zelo pomembno in zelo koristno. In ko se ukvarjamo z mednarodnim terorizmom in organiziranim kriminalom, je to še posebej pomembno. Eh, v zvezi s temi izvršnimi pristojnostmi. Mislim, da je Europol tukaj odigral ključno vlogo. Eh, in dokler se ne bo pojavil političen apetit po čem drugem, bomo skušali eh, kar najbolje izkoristiti priložnosti, ki jih imamo. Potem, zakaj izmenjava informacij ni že postala boljša med različnimi agencijami, med obveščevalnimi službami posameznih držav članic se je izboljšava, se je izmenjava informacij izboljšala. Potem imamo tudi pretok skozi Europol, izmenjava med policijskimi službami, tudi ta se je izboljšala. Tukaj pa govorim o mostu med delom obveščevalnih služb in pa policijskim delom. In tukaj policija lahko oziroma Europol lahko podpre obe strani. Želimo si bolj učinkovit te eh, izmenjave informacij med različnimi službami, še posebej v tem kontekstu, ki smo mu priča zdaj, ko gre za prekrivanje med eh, zločini in terorizmom, med eh, policijskimi preiskavami in pa delom obveščevalnih služb. In Zdaj želimo graditi na tem, želimo zagotoviti neko boljšo platformo za izmenjavo informacij. S tem smo izboljšali, oziroma zato smo izboljšali varnostne protokole, pogosto sodelujemo z varnostnimi službami in obveščevalnimi službami. In eh, države članice so v končni fazi tiste, ki sprejmejo pobudo glede izmenjave informacij prek Europola. Ravno o tem pa bomo razpravljali jutri. Potem eh, zunanje meje in migracije ter terorizem, ki naj bi bil povezan s tem. Z eh, policijskega vidika je treba zagotoviti, da bo prišlo do eh, varnostnega nadzora, da bodo na mejah torej eh, prisotne te kontrole in da bodo izvedeni ukrepi, ki bodo olajšali prihod zakonitih beguncev na zakonit način. Moramo pa biti tudi učinkoviti pri identifikaciji tistih med begunci, ki imajo kakršnekoli kazenske namene, kriminalne namene. In uh, pomembno je ločiti med obema kategorijama, uh, seveda pa ne smemo spodkopati tiste splošne potrebe po zagotavljanju varnosti za migrante. Gospod Jurek, vloga Europola na meji je bila predvsem v tem, da podpiramo Frontex in države članice, eh, da jim zagotavljamo varnostne kapacitete. Naša glavna funkcija je, da Eh, identificiramo eh, tiste tolpe trgovcev z ljudmi, ki eh, tihotapijo migrante. V sodelovanju z obveščevalnimi službami moramo to narediti. Zdaj na mejah zbiramo podatke. Vloga Evropola pa lahko nudi podporo tudi pri širšem sporazumu o boju proti terorizmu. Ravno o tem potekajo razprave zdaj. Evropol je prispeval k varnostnim pregledom na mejah. Kar se tiče odnosov z državami v regiji, se strinjam s tem, kar je bilo povedano. Izboljšati je treba naše sodelovanje z državami v tej regiji. To je nekaj, kar eh, je v pristojnosti EAS in komisije. Europol eh, lahko nudi eh, svoje storitve in svoje službe in prispeva k operativnemu dialogu s temi državami tukaj eh, imamo eh, seveda še pomembne zadeve v povezavi z varstvom podatkov. Mislim, da obstaja eh, interes na strani Europola za izmenjavo informacij s temi državami, da bomo lažje odkrivali tolpe tih otapcev. Vendar pa moramo to narediti v okviru tistih klauzul, ki obstajajo za varstvo podatkov in s tem se bomo tudi še ukvarjali v nadaljevanju. Potem eh, proces boja proti radikalizaciji, o tem je spraševala gospa Gomez. Sam nisem najbolj pristojen, da vam dam eh, popolno odgovor na to temo. Vem, eh, da je Europol vključen v to delo, prav tako policija. In skušali smo opredeliti načine, kako se uporablja internet za radikalizacijo. To je glavno orodje radikalizacije strani kriminalcev ogromna količina eh, dejavnosti na socialnih omrežjih ISIS-a ima propagandne namene in gre tudi za eh, novačenje prek interneta. Mi obravnavamo vsak dan ogromno primerov. Eh, ISIS-u skušamo preprečiti to, da bi manipuliral s temi svoboščinami, ki jih imamo tukaj v Evropski uniji skušamo se zoprstaviti tem zlim namenom. No, skupne preiskovalne ekipe, to je omenil gospod Albrecht, strinjam se in to je vloga Europola. Imeli bomo tudi nov eh, protiteroristični center, ki bo zagotovil okvir, znotraj katerega bomo lahko nudili operativno sodelovanje na bolj učinkovit način med državami članicami. Tudi Eurojust bo vključen. Eh, zdaj smo v operativni fazi zbiranja obveščevalnih podatkov. Eh, vendar pa bodo prišle tudi naslednje faze. Če bomo dobro opredeljevali eh, stvari na operativni ravni, bo to vodilo tudi v pripravo skupnih ekip. Gospa Ernst na koncu, eh, zbiranje obveščevalnih podatkov o financah teroristov. Strinjam se, da moramo ukrepiti svoje prizadevanja na tem področju. V svojem vodu sem že povedal, da je treba učinkovito uporabljati TFTP, to že počnemo potem eh, del našega protirorističnega centra bo tudi eh, enota za eh, nadzor podatkov o financah terorizm, teroristov. Vprašali ste tudi o PNR. V interesu držav članic je, da imamo skupen sistem za evropski PNR. Eh, tako da bomo lahko procesirali vse te podatke na konsistenten in razumen način in v skladu z zelo specifičnimi nameni. Eh, ne bom pa se spuščal v politično razpravo o tem, kje morajo potekati meje. No, potem sodelovanje s Frontexom. Prej sem že omenil, kako z njimi sodelujemo na mejah. Mi imamo eh, opredeljene naloge. Vse bolj sodelujemo z njimi in vse bolj učinkovito. Nismo pa še začeli izvajati eh, sporazuma o sodelovanju z njimi. To bi nam omogočilo tudi pretok podatkov iz Frontexa v Europol in obratno. Eh, zdaj še čakamo, da Frontex potrdi eh, te postopke. Mi smo že pripravljeni, še končni pregled mora biti narejen, da se pregledajo tehnični sistemi, ki jih je razvil Frontex. Oprostite, če nisem odgovoril na čisto vsa vprašanja, to so bile tiste glavne točke, ki so bile namenjene predvsem meni. Hvala. Mello, ja. me, Gospod Melo, me lahko spomnite, kakšno je bilo vaše vprašanje? Eh, begunci in pa tista številka 4000 eh, teroristov, ki naj bi eh, prišli skupaj z begunskim tokom v Evropo. Hvala. Sam ne poznam te številke, ne vem, odkot eh, prihaja. Kot sem rekel v svojem uvodu, nas eh, to skrbi, mm, skrbelo nas je že pred dogodki v Parizu, sicer gre predvsem za možnost, da bi ISIS skušala izkoristiti in zlorabiti to migransko krizo. E, mogoče pa ISIS tudi e, seje dvom. E, v našo migracijsko politiko in pa v naš odnos do migrantov. Mogoče je to njihov eh, namen, da bi se naša eh, migracijska strategija spremenila. Mi eh, spremljamo dogajanje na tem področju, prav tako francosko preiskavo, ampak v tem trenutku ne morem povedati več. Hvala. Hvala, gospod Wainwright, hvala za vse vaše odgovore in tudi za vaše potrpljenje. Hvala, dragi kolegi, za aktivno sodelovanje pri tej razpravi. Zdaj pa moram povedati, da bomo zadnjo točko preložili. Naslednji dve točki pa bomo obravnavali. To sta točki 7 in 8, obravnavali jih bomo, jih bomo skupaj. Gre pa za vprašanje priseljevanja. Hvala še enkrat, gospod Wainwright. V kontekstu uh, poročila na lastno pobudo glede potrebe po celovitem pristopu EU do migracij sta danes z nami soporočevalki uh, gospa Metsola in Cecil Kenge oziroma Cecil Kenge ne vidim. Eh, gospa Spinel in gospod Korau pa sta poročevalca v senci in bosta tudi predstavila ta dokument. Uh, Eh, slišali bomo o tem, kako se porabljajo eh, sredstva za notranje zadeve eh, na teh področjih, predvsem za migracije in razvoj. Prosim, če predstavite to poročilo na lastno pobudo in pa tudi drugo točko, ki je s tem povezana. Najprej besedo dobita soporočevalki, da predstavita oziroma samo gospa Mecola je z nami. Gospa Gijom pa bo govorila na mesto gospe Kienge. Gospa Mecola, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, hvala vsem kolegom, da ste danes tukaj. To je prvo srečanje odbora Libe po eh, grozljivih napadih v Parizu. Zato bi sama, ker prej nisem imela eh, eh, priložnosti, torej Rada bi izrazila solidarnost z žrtvami in pa pohvalila organe pregona in pa tiste, ki so se prvi odzvali na ta napad. To je preizkušnja za Evropo in kako se bomo odzvali pod tem pritiskom, bo pokazalo eh, moč naših temeljnih vrednot. To je vplivalo na naše eh, razprave o migracijah, eh, ne glede na to, ali nam je to všeč ali ne. In tega ne moremo več zanikati. Po teh grozljivih napadih. Eh, eh, je najslabše, kar lahko storimo, to, da nas ti napadi eh, redefinirajo, da bi se začeli bati beguncev oziroma da bi jih začeli zavračati. Mislim, da potrebujemo prihodnost brez strahu. Ti napadi so bili izvedeni strani morilcev, kar na slepo. Tega niso naredili begunci in ne smemo jih vseh metati v isti koš. Poleg tega pa moramo biti realistični, ne smemo si zatiskati oči. E, ljudi skrbi varnost in s tem se moramo ukvarjati. To pomeni, da upravljanje naših zunanjih meja mora biti dobro, nadzor mora biti strok in jasen. Moramo vedeti, kdo prihaja in odkot. In zagotoviti moramo, da bodo države članice izvajale eh, evropsko zakonodajo na zunanjih mejah. Varnost naših državljanov in ljudi, ki potrebujejo zaščito, eh, mora biti naša glavna skrb. Torej, ta diskurs, da begunci predstavljajo grožno, se bo sicer razširil in bo postal glavni diskurs. Danes smo tukaj zato, da predstavimo delovni dokument o Eh, evropskem zunanjem in notranjem financiranju v zvezi z migracijami. To je eno od osmih eh, poglavi našega poročila. Zahvaljujem se Cecil, svoj soporočevalki skupine eh, SND in pa soavtorjema gospe Spinelli in gospodu Korau. Vsi veste, da ta proces ni bil enostaven. Težko smo prišli do tega dokumenta, ki je zdaj pred vami. Vsi vemo, da neka zakorenjena stališča tukaj nikomor ne pomagajo, treba izbližati stališča. No, rada bi osvetlila še nekaj ključnih točk, kako se porabljajo evropska sredstva, ko gre za migracije. To je ključno vprašanje. To, da eh, davkoplačevalski denar eh, namenjamo za ta izziv brez pravega nadzora, ne bo pomagalo olajšati situacije. To bo samo dalo vtis, da Eh, nekaj ukrepamo, ampak ne pridemo prav daleč. Naš dokument je zelo obsežen, proučuje različna sredstva, različne vrste financiranja, eh, tudi azilne instrumente. Mislim, da moramo eh, biti sposobni jasno povedati, koliko Evropska unija porabi za migracije in te stvari morajo biti vedno bolj transparentne. V tem trenutku niso prav nič transparentne. Eh, kar se tiče Evropske ravni, eh, naj povem, da sredstva komisije za boj proti migranski krizi, da so se povečala za 1,7 milijarde evrov leta 2015 in 2016. Civilna družba tukaj tudi lahko odigra pomembno vlogo, evropska sredstva pa morajo biti na voljo. Zunanje tudi pozivamo države članice naj še prispevajo v eh, jamstveni sklad EU Afrika prispevki za enkrat eh, niso niti približno blizu tistemu, kar potrebujemo. Ko gre za zunanjo in razvojno politiko EU, nas ne smejo eh, odvrniti te številne proračunske vrstice. Države članice in državljani morajo vedeti, kako se denar porablja. Pogledati moramo, kako eh, poteka ta pretok denarja v države izvora in tranzitne države in na kakšen način se porablja ljudem v teh državah moramo zagotoviti eh, neko prihodnost, zaradi katere bodo raje ostali v svojih državah. Ko gre za eh, razvojno pomoč, eh, mislim, da ta mora biti pogojena, ampak s primernimi pogoji. Ne smemo te razvojne pomoči še kar naprej pošiljati v tretje države, kjer ni nobenega napredka pri pomembnih temah. Na dolgi rok moramo dati večji zagon eh, za reševanje geopolitičnih kriz, ki imigrante silijo v potovanja. In komisijo in države članice moramo pozvati, da okrepijo kapacitete v tretjih državah. Več je treba investirati v Afriko, treba izboljšati eh, eh, pogoj za izobraževanje, treba je okrepiti azilni sistem, bolje upravljati meje in okrepiti tudi pravosodni sistem. No, s tem pa bom zaključila. Eh, finance so seveda pomembne, ampak eh, ni pa nobenega nadomestila za eh, prave ukrepe solidarnosti. Denarja ne moremo preproste metati za določene namene, potem pa misliti, da smo že naredili dovolj, če smo samo povečali proračunske vrstice. Treba je ohranjati pritisk na vse države članice, da bodo opravile svojo dolžnost. Hvala. Thank you. Uh... Hvala. Hvala, gospa Medsola. Gospa Guillaume bo spregovorila v imenu gospe Kienge. Gospa Guillaume, izvolite. Hvala, Paolo, non me koleg. Res je, govorim v imenu kolegice Kienge. Se opravičuje, ker danes ne more biti z nami. Gospa Kenge bi se rada zahvalila poročevalcem v Senci, ki tesno sodelujejo pri pripravi tega delovnega dokumenta, Spine, gospa Spineli, gospod Korao. Hvala tudi soporočevalki, gospe Mecoli, za stalno in dobro sodelovanje. Osnova za ta dokument je zelo dobra, kar pomeni, da bodo poročevalci lahko pripravili skupno besedilo, uskladiti je treba stališče GUE, EFDD in tako naprej. To je četrti delovni dokument od osmih v okviru odbora Libe na temo potreba po holističnem pristopu k migracijam. Dejstvo je, da so sredstva, ki so na voljo na področju PNZ, preveč razdrobljena, zato je težko natančno izmeriti, koliko finančnih sredstev Evropska unija in države članice dejansko namenjajo področju azila in migracij. V dokumentu priznavamo, da je to velika omejitev. Potrebujemo več sredstev za azil in migracije, tudi za posamezne ukrepe in politike, ki jih bo še treba financirati. Nekaj priporočil v tem dokumentu bi rada izpostavila kolegica Kenge izvajanje in razporejanje obstoječih sredstev, prednostne naloge za prihodnost. V delovnem dokumentu ugotavljamo, da je za obdobje 2015-2016 res prišlo do povečanja finančnih sredstev za področje azila in migracije, ampak velik del sredstev izhaja iz večletnega finančnega okvira, kar pomeni, da Evropska unija v letu 2016 porablja tisto, kar bi morala uporabiti v obdobju 2017-2020. Obvezna partnerstva v četrtem členu sklada za azil in migracije treba v celoti spoštovati. Države morajo to spoštovati tudi pri izvanju svojih večletnih nacionalnih načrtov. Kar pa zadeva ta isti sklad za obdobje 2015-2016, nažalost nimamo na voljo dodatnih sredstev. Če želimo ta sklad izčrpati do konca leta 2020, moramo spremeniti način porabe sredstev. Potem je pa tu še vprašanje nevladnih organizacij in civilne družbe na področju migracije in integracije. Njime treba dati prednost, ko dodeljujemo finančna sredstva. Tako komisija kot države članice bi morali za to poskrbeti. Več informacij moramo dati na voljo na ravni držav članic, tudi kar zadeva sredstva, ki so na voljo. Korisno bi bilo, če bi Evropski parlament bil bolj redno obveščen o sredstvih, ki so bila dodeljena strani Evropske unije in držav članic za operacijo Sofia ali UNAFOR. Načelo preglednosti je treba spoštovati pri proračunskih vrsticah evropskega proračuna. V tem kontekstu Cecil Kenge ustraja na tem, da potrebujemo posamezne proračunske postavke za vse štiri cilje z tega sklada za zid imigracije. Bolj intenzivno moramo financirati iskanje reševanje, preseljevanje, dostop do socialnih storitev za begunce in imigrante v tem dokumentu države tudi pozivamo, da uporabijo evropska sredstva, vkolikor je to le mogoče, za financiranje aktivne civilne družbe na prejominjenih področjih. Kar pa zadeva pregled večletnega finančnega okvira, zahtevamo, da se znatno povečajo sredstva v okviru naslova 3, ki govori tudi o skladu za migracije in azil. Evropska investicijska banka bi morala ponuditi ugodna posojila za vse projekte, ki se nanašajo na integracijo migrantov, ki so prišli v evropske države. Tudi sklad za vračanje migrantov je treba okrepiti. Še enkrat podarjamo, da morajo države članice v celoti spoštovati svoje obveznosti, zlasti, ko gre za postopkovne in temeljne pravice zadevnih posameznikov. Glede hotspots, ki se vzpostavljajo v nekaterih državah, ustrajamo na tem, da morajo organizacije civilne družbe imeti možnost izvajati nadzor delovanja v teh hotspotih, zato da najavijo kakršnekoli kršitve postopkov in pravic migrantov. Spoštovati je treba globalni pristop k migracijam in mobilnosti. Hotspots morajo biti seveda pomemben element, vendar niso edini stebr, obstajata še dva druga stebra, ki se nanašata na zakonite poti priseljevanja. Dodatna finančna sredstva so potrebna, če želimo oblikovati zakonite poti priseljevanja, kot je to opredeljeno strategijo 2020. Potrebujemo tudi bolj celovit pregled nad razpoložljivimi sredstvi, ki jih Evropska unija ponuja na področju migracij bolj splošno gledano pa ugotavljamo, da je premalo koherentnosti med internimi in eksternimi skladi in sredstvi. Izboljšati je treba samo usklajevanje med financiranjem razvojne politike, migracijske politike in politike nudene pomoči. Hvala. Spinelli, you have the floor. Gospa Spinelli, izvolite. Mikrofon. Ringrazio innanzitutto. Hvala lepa vsem poročevalcem, kolegi Korau in vsem sodelavcem za odlično sodelovanje. Nekaterih zadev, ki so meni pri srcu, niste vključili v končno poročilo. Privatizacija sprejemnih centrov, naprimer. V Italiji smo imeli velik škandal zaradi mafije s tem v zvezi. Potem so tu še sredstva za hotspots, ta bi se oduzela, če se v hotspotih kršijo procesne pravice posameznikov. Do tega pa prihaja, kot strdijo tudi priče. Potem je tu še vprašanje pogojevanja. Želela bi si, da bi nedemokratičnim državam v kartumskem procesu pomoč pogojevali. Vseeno pa je v tem besedilu kar nekaj zelo pozitivnih točk. Zelo pomembno je, da se omenja potreba po evropskem tožilstvu, ki bi preganjalo zlasti tiste akterje, ki škodijo evropskemu proračunu. Potem je tu predlog, da se oblikuje dodatne proračunske vrstice za sklad za azil, migracije in integracije, da bi ta sredstva ločili od jasota, od zakonitega priseljevanja, od politike vračanja, sodelovanja in solidarnosti med državami članicami. Komisijo pozivamo, da bi bolj aktivno vključevala tudi nevladne organizacije, zagotoviti je treba nadzor in preglednost ter tudi opredeliti odgovornost pri porabi sredstev. Predvideni so mehanizmi za spremljanje in ocenjevanje ne samo ex post, temveč tudi v umestnem obdobju. Preverjati moramo, kako se izpolnjujejo evropski cili, kar je pozitivno. Sprejet je bil tudi predlog za stabilno financiranje strani Evropske unije in mednarodnih organizacij, ki so prisotne na terenu. S tem bomo omogočili tudi strateško ukrepanje v širšem obsegu. Na voljo imamo tudi sistem neposrednega dodeljevanja sredstev. Ta bo zlasti nevladnim organizacijam in manjšim organizacijam omogočil dostop do evropskih sredstev. Se opravičujem kolegicam in kolegom, ampak žal vas bo morala sedaj zapustiti, torej čez nekaj minut, ker me čaka pomemben sestanek, na katerem moram resnično biti prisotna. Se še enkrat opravičujem. Hvala. You, Spinelli, hvala, gospod Spinelli. Gospod Korao je naslednji. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad zahvalil kolegici Spinelli in ostalim sodelavcem za res odlično sodelovanje pri pripravi tega dokumenta. Hvala lepa tudi soporočevalki gospe Mecoli in tudi gospe Kjenge. Delo, ki ga imate pred seboj, je rezultat kompromisa. Naš cilj je bil, da pripravimo dokument, ki ga bodo lahko podprle vse politične skupine. Seveda smo morali nekoliko znižati svoje pričakovanja. Sem italijan, sem sicilijanec, zato sem imel željo, da bi zauzeli pri določenih točkah še bolj strogo stališče. Ampak, ok, dobili smo dobro besedilo, dosegli smo tudi soglasje na prečni ravni in storili korak naprej. V Italiji je mafija pogosto delovala na področju priseljevanja, pa tudi druge organizirane kriminalne združbe, prilaščale so si sredstva, ki so na voljo na tem področju, sodelovale so tudi z vlado. In ko govorimo o dodeljevanju sredstev, se moramo zavedati, da sredstva niso neomejena. Zato je zelo pomembno, da se sredstva pravilno dodeljujejo na korekten način in ob spoštovanju evropskih pravil. Načelo sorazmernosti je prav tako pomembno. Države morajo same vedeti, katerim prednostnim nalogam naj dajo več sredstev. Uh, Veliko več bi morali storiti na področju sprejemnih centrov, na področju registracije posameznikov, na področju integracije migrantov v družbe. Civilna družba in nevladne organizacije lahko igrajo pomembno vlogo pri tem in to je ključnega pomena tudi v okviru migracijske politike. Pri migracijski politiki ne gre zgolj za nadzor zunanih meja. Pomembno je govoriti tudi o preventivi o tem, da je treba zlorabe kaznovati. Prevelika razdrobljenost sredstev, ki so razpoložljiva v okviru različnih programov Evropske unije, predstavlja objektivno težavo oziroma oviro pri dostopanju do informacij. Premalo preglednosti je, kar zadeva upravljanje sredstvi. Demokratični nadzor nad tem, kako se javna sredstva dejansko porabljajo, je nemogoč. Nekdo želi zaradi te migracijske krize tudi ekstenzivno poslovati in kovati dobiček, to pa zgolj podbuja klientelizem ter mafijsko delovanje in delovanje organizirane kriminalne združbe. V Italiji je mafija že posegla po številnih sredstvih. V poročilu najdemo tudi kar nekaj pozitivnih elementov, ki bi jih radi povdarili. Za nas je res zelo pomembno, da se sredstva iz evropskega proračuna korektno dodeljujejo, zato da se bodo izpolnjevali cilje Evropske unije. Upoštevati je treba potrebe držav članic in tretjih držav. Spodbujati je treba ustrezno upravljanje sredstvi, zagotoviti preglednost in nadzor nad porabo sredstev, da ne bo prišlo do zlorabe ali nepreverjenega trošenja sredstev. Integracija migrantov v Evropsko družbo je pomembna sredstva, ki so na voljo, so preveč razdrobljena med posameznimi programi in politikami Evropske unije. Potrebujemo dovolj sredstva tudi za civilno družbo, ki deluje v tem sektorju. Hvala. Jo, uh, eh, I... Hvala. Če se želi kdo javiti k besedi, izvolite, gospa Gomeš. Čisto na kratko povedati želim, da. Mislim, da z zunanjim izvajanjem ne bomo rešili problema, če damo zunanjim izvajalcem v izvajanje tisto, če se ne želimo storiti sami. Tako problema ne bomo rešili. Prav tako mislim, da bi morali zagotoviti več koherence in interakcije na zunanjem in notranjem področju, zato da bi obravnavali te probleme. Zato mislim, da je evropska sosedska politika in nov pristop, ki ga je napovedal gospod Hanin, ki ga je napovedala gospa Mogarini, ustrezen. Lahko bi bil pomemben in to bi lahko vključili tudi v poročilo. tudi koordinacije ni. Ni dovolj koordinacije in tega ne smemo več dopustiti. Begunci in imigranti bodo prihajali, ne glede na to, kaj bomo storili in dokler ne bo varnih in zakonitih poti tako dolgo, se proti temu ne bomo mogli ustrezno boriti. Seveda ne želimo ljudi odvračati od tega, da bi prišli. Danes do povdanca sem bila na zajtrku z strokovnjaki iz skupnosti nevladnih organizacij, ki zagotavljajo pomoč ljudem v Turčiji in tudi drugim državam v regiji. Opozorili so na Irak. Tam ni koordinacije med ekom in long, dolgoročnim razvojem, ki naj bi zagotavljal razvoj šolstva. Izobraževanje ni v begunskih taboriščih. V severnem Iraku tega torej ni. Veliko ljudi beži od tam, zato ker obstaja konkretna grožnja ISIS-a, pa tudi zato, ker nimajo možnosti za izobraževanje svojih otrok in to pomeni, da potem nimajo neke prihodnosti. Aha tako ne smemo več nadaljevati in mislim, da bi v poročilu lahko to izpostavili. Gospe Mecola in Kenge pa boste to prav gotovo ustrezno storili. Hvala. Tack så mycket. Eh, jag skulle vilja bara kort ha några reflektioner. Vi var på... Hvala lepa. Nekratko želim omeniti par elementov. Bili smo na potovanju delegacije v Zahodnem Balkanu z GUE NGL. Bili smo v več tranzitnih taboriščih, to je bilo na meji. Bom ponovila v angleščini. The Western Balkans, and we visited many transit uh, uh, refugee camps. And one of them was in Dimitrovgrad, this is in the border between Bulgaria and Serbia. And we taborišč, tranzitnih taborišč. Tam smo videli, da so bolgirski policisti pretepali begunce, tudi se psi so jih napadali. Govorili smo z begunci in tudi nevladne organizacije so poročale o tem. Financiranje. Vem, da komisija financira delo bolgarskih policistov, zato da bi delali bolje, Zanima pa me, ali bi komisija to lahko preučila. Zanima pa me tudi, ali bi lahko razmislili o tem, da financiranja več ne bi bilo, če bi prišlo do zlorab, kakor se to dogaja zdaj. Hvala. Hvala, gospa Björk. Se upravičujem za težave z tolmačenjem. Gospa Mecola bo dobila besedo. Vendar prosim vas, da takoj prejdete tudi na naslednjo točko. Gre pa za ad hoc delegacijo v Tunis o celostnem pristopu k migracijam. Izvolite. Hvala. Zabeležila sem si vse komentarje. Predlagam, da nadaljujemo v tem duhu tudi do konca, tudi v zvezi s temami ki bodo zahtevale veliko kompromisov med vsemi skupinami. Gospa Gomeš, upoštevala bom vaše komentarje v zvezi z sosedsko politiko. Večina dokumenta je bila pripravljenega pred izjavami komisarja Hanna in to bomo upoštevali v končnem poročilu. Hvala za ta komentar. Kar zadeva poročilo delegacije v Tuniziji, dokument, ki je pred vami je v bistvu celovit. Cecil Kenge in jaz sva bili tam, vodili sva delegacijo petih poslancev, imeli smo zelo dobro organiziran program, zato se zahvaljujem sekretarjatu, da je to sestavil. Jasno smo povedali, da želimo storiti več, kot smo običajno počeli v okviru delegacij v Afriki. Tam smo se sestali vedno z predstavniki vlade. Dobili smo samo eno mnenje, tukaj pa smo se srečali z predstavniki vlade, srečali smo se tudi z dobitniki Nobelove nagrade za mir, srečali smo se z nevladnimi organizacijami, med drugim eh, sestavljenimi iz eh, novinarjev, tam so bili tudi italijani. Eh, italijanske nevladne organizacije, povedali so nam, kaj se dogaja na terenu. Tunizija in ranljivosti, to je odvisno od tega, kaj se dogaja v Libiji. Meja z Libijo je zelo porozna. Gre za vir militantov ali tudi napadov z te strani. Tunizijske oblasti so zatrle še en napad, ampak Tunizici nimajo s kom govoriti na drugi strani, ni diplomatskega partnerja. Islamska država in celo Boko Haram cvetita v tej državi. Islamistične radikalne celice se oblikujejo tudi v severu države. To zelo skrbi tunizijske oblasti. A oni počnejo vse, kar je mogoče, zato da bi poskrbeli, da tihotapci ljudi ne bodo imeli prometa od tega, kar se dogaja v Libiji. Tunizija in Alžirija dobro sodelujeta v tem smislu. Alžirske oblasti pomagajo Tuniziji tudi po napadih v Susu, Določen element pa je vzbudil več vprašanj, kot je ta odgovor. Obiskali smo centr za pridržanje v Ardiji. Tam je bila ena oseba. Dobili smo, dali so nam občutek, kot da je vse v redu, ampak eh, sama sem začela razmišljati, kje so ti ljudje, ki predstavljajo grožnjo za tunizijske oblasti. Kje so ti ljudje, ki nimajo urejenega pravnega statusa? Če niso v centru za pridržanje, so verjetno v zaporu. Niso nam odgovorili, kje ti ljudje so, ampak v celoti je šlo za dobro zasedanje in dobili smo dober upogled v to, kaj se dogaja v državi, ki je najbližje Evropi v geografskem smislu, če obravnavamo razliko med eh, Tunizijo in Sicilijo. Kolegice in kolege, pozivam, da poskusamo obiskati še dve druge državi, ki sta pod pritiskom zaradi imigrantov. Prav tako si ti dve državi želite, da jih ne bi več obravnavali kot eh, talilne lonce radikalizacije. Prihaja do tih utapljanja in trgovine z ljudmi, eh, seveda tudi v teh dveh državah. Vendar, sklenila bom tako. Srečali smo se z veliko konzularnimi predstavniki in veleposlaniki, ki predstavljajo države članice. Postavili smo vprašanje, ali je Tunizijo mogoče obravnavati kot tranzitno državo ali ciljno državo. Predstavnik ene države članice nam je povedal, da veliko ljudi prosi za vizume za vstop v EU. Večina teh so tunizici in to so ljudje, ki želijo priti v EU, zato da bi tukaj delali. Tudi to je bilo v nasprotju z stališčem ministra za notranje zadeve, ki je želel podati podobo, kot da je vse v redu. Realno pa še vedno zelo veliko moških med 18 in 35 let želi priti v Evropo da bi delali ali študirali. Hvala. Thank you, Roberta. Hvala, Roberta. Gospod Korao, v imenu gospe Kienge, izvolite. Hvala lepa, govorim v imenu kolegice Kienge, pa tudi v svojem imenu. Na vse zadnje sem bil tudi sam član te delegacije, ki je obiskala Tunizijo. Strinjam se s tem, kar je ravno kar povedala Roberta Mecola. Hvala lepa sekretarjatu za odlično opravljeno delo v tistih dveh dneh. Praktično nismo imeli časa niti zadihati. Dva natrpana dneva, ogromno srečan od jutra do večera. Več praktično nismo mogli storiti v takšnem časovnem okviru. Tisto, kar bi lahko dodal k tem sklepom, ki smo jih ravno kar slišali, je naslednje. Veliko smo se pogovarjali na teh srečanjih s civilno družbo, s predstavniki vlade, parlamenta, institucij v Tuniziji. Tunizijska vlada je rekla, da je varnost prednostna naloga, da je treba oblikovati celovito migracijsko politiko, ki bo tudi učinkovita. Ampak ta politika je res nujno potrebna, vedno bolj nujno potrebna. Sam sem na podlagi določenih srečanj tudi prišlo do, prišlo do zaključka, da tunizijski organi menijo, da je Tunizija vse bolj država, kamor posamezniki prihajajo iz tranzicijske države, se je spremenila v ciljno državo na področju migracije. Država nima azilne zakonodaje, mi si resnično želimo, da bi država sprejela azilno zakonodajo čim hitreje. Na podlagi teh srečanj s poslanci pa nismo prišli do kakšnih konkretnih zaključkov v smislu, ali bo zakonodaja sprejeta in če ja, kdaj. Uh, pravnega okvira za migrante nimajo torej v tej državi. Na podlagi pogovorov smo gotovili, da se migranti zelo hitro lahko znajdejo v nezakonitem položaju, kar pomeni, da so lahko predmet kazenskih ukrepov, včasih plačujejo denarne kazni in če kazni ne plačajo, jih zadržijo v državi. Gre za začaran krok, znotraj katerega se migranti znajdejo, so v nezakonitem položaju, istočasno pa ne morejo zapustiti države, ker nimajo sredstva, da plačajo kazen. Premalo je pravne varnosti v tej državi in tudi pravic kot takšnih. Hvala. Hvala. Gospod Gomeš, izvolite. Hvala kolegicam in kolegom, ki so se udeležili te misije. Kolikor vem, se vedno sestanemo s predstavniki opozicije in z nevladnimi organizacijami. To je del načrta in tako je tudi prav. Vendar želim povedati, da se strinjam z gospo Mecola. Libija je pomembna ne samo za varnost Tunizije, ampak tudi za našo varnost in države članice ponovnosti to zanemarjajo. Nekatere države članice, ki so blizu, morda storijo več, ampak druge ne storijo nič. Realnost je takšna, da islamska država že ima pod nadzorom ozemlje v Libiji, to je mesto Srta. Iz Durne so jih nagnali, zdaj so pa v Srti. Neverjetno je, da to ni nikjer omenjeno in neverjetno je, da naše države članice še vedno ne govorijo o tej vojni posrednikov, zaradi katere je Libija postala to, kar je nikogaršnja zemlja in zatočišče ISISA. Turčija in Katar sta na eni strani, Saudova Arabija, Emirati in Egipt pa so na drugi strani. To nas bo prizadelo še bolj kot dogodki v Siriji in Iraku danes. Hvala. Hvala, gospa Komeš. Hvala, kolegice in kolegi, za sodelovanje in za dejavnosti. O tem poročilu na lasno pobudo bomo naslednjič govorili 10. decembra. Naslednja seja pa bo v ponedeljek 23. novembra od 7. do 8. glasovali bomo. Prinesite glasovalne kartice. Redna seja pa bo 30. novembra in 1. decembra. Hvala. Hvala za pozornost, hvala za sodelovanje. Lep vikend vam želim.